Ja, guten Morgen. Wir nehmen... Dobro jutro. Bomo začeli oziroma nadaljevali sejo točno ob 9. uri. To se imenuje disciplina. In če se bi vsi tega držali, bi bilo super. Tolmačenja v finščino danes ni. Se upravičujem vsem, ki so hoteli poslušati finščino. Začenjamo s točko dnevnega reda sedem glasovanja o poročilu kolega Vona o izvajanju pobude za zaposlovanje. Ali želi poročevalec besedo? Ne. Če ne, prosim, da takoj pripravite glasovalne kartice in začenjamo s predlogom spremembe ena za, proti vzdržani sprijeto. Predlog spremembe dve za, proti vzdržani sprijeto. Tri za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 17 za, proti vzdržani sprejeto. S tem sledi še končno glasovanje o poročilu. Glasujemo oziroma o snutku mnenja. Vsi, ki so v dvorani, smejo glasovati. Konec glasovanja. Čestitamo proročevalcu. 12 jih je glasovalo za, en proti, gospa Pitera nima seboj glasovalne kartice, ampak to smo upoštevali. Hvala. In sledi točka 8 in dobro bi bilo, če bi bil komisar že tu v dvorani. Genau, kann mal jemand vor der Tür Feldforschung betreiben?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 Eh, prisrčno pozdravljam pristojnega člana računskega sodišča gospoda Miljonisa. Komisar bo takoj prišel tudi poročevalec, ampak odkrito rečeno, tu so ljudje, ki čakajo in eh, čas čakanja je čas življenja. In predlagam, da takoj začnemo, ko bo prišel komisar.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 Es soll ja auch gesund sein, von daher. Stres je lahko tudi zdrav, pravi predsedujoča, predsednica. Torej, to ni nič novega, ker v bistvu smo to vedeli. No, I'm, uh, I'm, opravičujem, kolegice in kolegi, pravzaprav sem sita tega, da, vidno, da moramo vedno čakati na kolege. In zato zelo cenimo, da so predstavniki sodišča, ki so imeli najdaljšo pot, že tu v dvorani. No, gospod komisar, prisrčno, dobrodošli. Dobro. To je tudi neke vrste strategija, da vas malo, uh, da vam pozoru povzročamo malo stresa. Nadaljujemo torej z osmo točko. To je proračun za kmetijstvo. Prisrčno pozdravljam pristojnega komisarja gospoda Ugana. Uh, gospoda Bögele in gospoda generalnega direktorja, generalnemu direktoratu in vam, komisar, se želim zahvaliti za odlično poročilo o dejavnosti. Gospod Pliva, to je res veliko veselje to prebrati in eh, najdeš vse v tem poročilu, kar iščeš, kar ni vedno tako in zato to cenimo. In hvala tudi za odgovore na naša vprašanja in za eh, pripravljenost za pogovor. Gospod komisar, takoj, ko boste videli, kaj želite pa videti, lahko začnete. Ne, oprostite, gospod Milionis dobi kot prvi besedo, zdaj smo tako dolgo čakali. In začinjamo. Gospa predsednica, gospe in gospodje, poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu, veliko veselje in čast mi je, da lahko pre predstavim rezultate izjave o zanosljivosti Evropskega sodišča v zvezi s proračunsko postavko na ravni viri. Za finančno leto 2016 je ocenjena stopnja napake 2,5 za eh, to proračunsko postavko. In ta številka je nad pragom pomembnosti dveh odstotkov, vendar pod. Uh, tem, kar smo pričakovali, 2,9 odstotka. Dodatno k tej celoviti oceni smo podali tudi dve podoceni in sicer eno za EKJS, trg in neposredna pomoč in drugo za razvoj podeželja, okolje, podnebne eh, spremembe in ribištvo. Višjo stopnjo napak smo ugotovili na tem zadnjem področju, ki sem ga omenil in sicer eh, razvoj podeželja okolje in tako naprej. Tu je stopnja napake nad pragom pomembnosti 4,9 odstotka, vendar pod eh, tem, kar smo pričakovali, 5,3 odstotka. V 16 primerjih smo ugotovili, da nacionalni organi so imeli dovolj informacij, da odkrijejo ta te napake in če bi preprečili te napake, bi se za pet odstotne točke zmanjšala stopnja napak. Um, torej, v glavnem prihaja do napak pri projektih s investicijami, manj pa pri um, um, plačilih v zvezi s površinami. Um, torej, Gre, eh, šlo je tudi naprimer za napake v zvezi z upravičenostjo, ker tisti, ki so eh, se potogovali za sredstva, niso navedli, da sodelujo z drugimi. In zato smo rekli, da mora komisija tudi pripraviti smirnice za dobre prakse, naprimer za uporabo novih IT tehnologij, tako da bodo nacionalni organi eh, izvajali ustrezne preglede um, in da bodo o tem obvestili tudi prosilce in druge deležnike, ki sodelujo pri teh projektih. Sedaj pa kar zadeva pod oceno in sicer EKJS, trg in eh, neposredna pomoč, ocenjena stopnja napak je 1,7 odstotka. To je pod eh, pragom pomembnosti 2 odstotkov in je izboljšanje <clears throat> v, v primerjavi z lanskim letom, kjer je bila ta ocenjena na, stopnja napak 2,2 odstotka. Um, torej EKS, EKS je prisoten s tremi eh, četrtinami eh, v tej proračunski vrstici na ravni viri in sicer 58 milijard. V um, zadnjih letih smo ugotavljali, da je šlo predvsem za napačno opredelitev trajnih travin. Situacija pa se je sedaj spremenila in sicer zaradi uvedbe nove, bolj fleksibilne definicije trajnega travinje in um, akcijski načrti za izboljšanje podatkov v identifikacijskem sistemu za zemlišča in nov spletni sistem za vlaganje prošanj sta to omogočila. 2016 je bilo tudi prvo leto, ko smo prebirali skladnost z novimi obveznostmi v zvezi zelene, zelenje. Zelenenjem. Ekološki vidiki plačil so pa tudi nov vir napak. Eh, napake, ki smo jih ugotovili, so eh, bile povezane pravzaprav eh, v glavnem s pogoji v zvezi s površinami z ekološkim pomenom. In razen tega prihaja tudi do pomankljivosti pri zaščiti trajnega travinja. Njive se, so trajno travinja, če je pet let zaporedoma um, tam um, če so pokrite stravo in v državah članicah v bistvu pomankajo podatki, manjkajo podatki za zadnja leta. In zato smo predlagali, da um, komisija um, tudi posodobi kategorije zemljišč v LPIS-jih in da tudi zagotovi uh, eh, na vzkrižna preverjanja. Uh, 63 eh, kmetij, ki smo jih obiskovali, pa so izpolnjevali obveznosti v zvezi z diversifikacijo posevkov, kar zadeva tržne ukrepe, tudi če so samo majhen del evropske kmetijske, eh, eh, torej IKJS, smo videli, da um, prihaja pogosto do preplačil. V letnem poročilu dejavnosti um, DG Agri pri, um, torej izhaja iz um, ocene napak 2,5 odstotka in to je tudi v skladu z našimi ocenami. Gre za splošno raben napak 1,2 odstotka, um, kjer mora komisija sprijeti prilagoditve na osnovi revizij in um, po drugi strani je treba seveda upoštevati tudi mnenja certifikacijskih organov. V posebnem poročilu o certifikacijskih organih smo predvideli eh, priporočila za izboljšanje, ki naj bi jih komisija vključila v smernice za finančno leto 2018 in naslednja leta. Potem eh, gre seveda tudi za. Eh, učinkovitost in uspešnost v zvezi z um, ozelenitvijo in pri tem gre seveda tudi za nove prakse kmetovanja. E, obiskali smo 197 kmetij, 11 odstotkov teh eh, mora povečati diversifikacijo posevkov in 32 odstotkov eh, površine z ekološkim pomenom. To je približno 3,5 odstotka njiv. Eh, na kmetijah, ki smo jih obiskali. Razen tega smo pripravili tudi posebno poročilo um, o oblikovanju in prvem letu izvajanja zelenitve, oziroma to poročilo bo pripravljeno 2018. Um, 95 odstotkov projektov, eh, ki eh, so bili izvedeni v času revizije, je bilo izvedenih po načrtu V eni tretjini primerov pa ni bilo zadostnih dokazov, da so stroški bili tudi smotrni. E, uporaba poenostavnih možnosti obračunavanja stroškov ima potencial, da zmi, zniža tveganje prekomernih cen in želimo o tem ob, pripraviti poročilo 2018. Um, torej, Letošnje poročilo kaže, da je možno doseči eh, napredek in to ugotavljamo, da se zadeve tudi izboljšujejo iz leta v leto. Hvala za, vaše, za vašo pozornost, hvala za predstavitev tega poročila z novimi in starimi eh, novicami. Sedaj pa dobi besedo gospod komisar. Hvala gospa predsednica, gospi poslanke in poslanci, dragi člani revizijske. Evropskega sodišča. Hvala za to, da imamo danes možnost razpravljati o tem poročilu. Skupna kmetijska politika prinaša dodano vrednost, če je um, financiranje ustrizno. Kar zadeva finančno upravljanje, sem zadovoljen. Um, 2,5 odstotka je stopnja napake, to eh, ugotavlja Evropsko sodišče in tudi um, komisija in to je pravzaprav pozitivni rezultat. Potem um, pri direktnih neposrednih plačilih, pri tržnih ukrepih je ta stopnja napak še veliko nižja. In eh, računsko sodišče je podalo tudi mnenje o celotnem izvrševanju kmetijskega proračuna in ugotovilo, da je to v redu. Pomembnost tega rezultata je treba videti tudi v kontekstu finančnega leta 2016. To je bilo prvo leto popolnega izvrševanja reform eh, iz leta 2014 za prvi in tretji stebel. In zato so veljala nova pravila. V komisiji um, ugotavljamo izvire um, izvor napak in tudi predlagamo rešitve za to, tako da se izboljšuje sistem upravljanja in tudi kontrolni sistem. Samo en primer. Um, trajne travinje, eh, ki do tega niso bile upravičene, so bile glavni vir napak na eni strani imamo sedaj spremenjeno definicijo trajnega travinja od leta 2014 naprej in to um, je sedaj bolj pojasnjuje, kdo je pravzaprav upravičen. Um, Zato in razen tega tudi eh, sistem identifikacije zemlišč prispeva k temu. Um, situacija pri eh, razvoju podeželja je seveda malo bolj težavna. Sicer smo tudi na tem področju učinkoviti in poskušamo, da bi postali še boljši ampak mislim, da se moramo tu prizadevati predvsem, da izpolnimo cilje, ki smo si jih zastavili in ne samo, da se poskuša uvajati nekaj novega. Reforma SKP deluje, eh, nova neposredna poročila v zvezi z zelenitvijo delujejo. In um, tu imamo schemo, ki pokriva široko območje, 77 odstotkov in sicer iz okoljskih razlogov in ne toliko iz razlogov kmetijske proizvodnje. 40 odstotkov njiv um, ehm, smo deklarirali kot um, površine z ekološkim pomenom in to je nad tem, kar smo pričakovali direktna plačila imajo perfektno absorpcijsko stopnjo. 95 odstotkov eh, denarja je bilo uporabljeno eh, 2016 eh, oziroma 15, 2016 celo 28 odsto, 98 odstotkov. Eh, večina starih programov je končanih. Eh, rezultate, ki smo jih dosegli s starimi, eh, starimi projekti. Eh, o teh rezultatih vam bomo poročali, ko bo evalvacija končana. 2015 in 2016 sta bili zelo težavni um, leti, predvsem za um, področje um, svinjereje. Um, veliko denarja smo morali uporabiti za reševanje kriz na različnih eh, sektorjih kmetijstva. 2016 pa smo videli, da se um, zadeve že izboljšujejo na primer tudi na področju mlika, kjer dosegamo boljše cene za kmete in tudi na trgih se situacija izboljšuje. Vendar moramo zagotoviti tudi trajnostno prihodnost za ta sektor. Odpornost kmetov in tudi proizvodnih metod eh, je treba povečati in tu bo um, tudi glavna vsebina strategije za prehrano in kmetovanje, ki jo bomo um, objavili jutri. Um, po drugi strani gre pa za mlade ljudi in za inovacije. In eh, kmetijstvo ostaja pomembno zato, da ostane podeželje poseljeno. In zato je treba s neposrednimi plačili zagotoviti nek osnovni prihodek eh, kmetom in tudi ustrizno zaposlitev. Um, reforma 2013 predvidiva različne ukrepe za ustrizno res, razporeditev uh, plačil, degresivnost plačil, eh, potem tudi prostovoljne zgornje meje in tako naprej. Treba je storiti seveda še veliko, vendar to nas čaka v naslednjem obdobju. V sedanjem programskem obdobju eh, gre za ustvarjanje veliko novih delovnih mest in tudi za ustanovitev novih kmetijskih zagonskih podjetij. In te investicije bodo zagotovile diverzifikacijo na trgu dela in eh, to je to, kar eh, seveda pogosto manjka na podeželju in to eh, naj zagotovi predvsem dinamično podeželje, kar zadeva podnebje in okolje, pomeni, da moramo ohranjati naravne vire in številke so že e, spodbudne. 24 odstotno zmanjšanje toplogrednih plin od, e, plinov od 1999. leta in 5, 5 e, odstotno povečanje biološkega kmetovanja vsako leto v zadnjih desetih letih. In seveda je treba ta, to uspešnost na področju podnebja in ekologije še povečati. In ankete kažejo, da ljudje temu posvečajo veliko pozornost, kar zadeva mednarodno razsežnost kmetijstva. Evropsko kmetijstvo ni samo trajnostno in zeleno, temveč tudi konkurenčno. Um, um, delujemo s um, svetovnimi tržnimi cenami. Um, naši izvozi so močni in se stopnjujejo. 130, za 130 milijard lansko leto in to je bil rekord združen, eh, torej ZDA, Kitajska in Švica sta glavni uvozn, so glavne uvoznice naših eh, kmetijskih izdelkov. Torej, Evropska unija je odgovoren trgovinski partner tudi za države v razvoju. Sodelujemo s partnerji v Afriki, kjer potekajo zasebne naložbe um, na štrke stabilen in tudi odprt za vas. Razen tega želimo spodbujati razvoj kmetijstva v Afriki z raziskavami in z inovacijami, z izboljšanjem e, produktivnosti. V številnih državah tudi primankuje e, kmetijskih izdelkov, kot je naprimer mleko seveda evropejcem se ni treba bati glede prehranske varnosti, ampak to je tudi eden glavnih dosežkov naše politike, kar pa ni bilo samo po sebi umevno. Torej, Evropa potrebuje trajnostno kmetijstvo za zagotovitev kakovosti, ki si jo želijo potrošniki. Naši ukrepi morajo zagotoviti seveda tudi poštene življenjske pogoje za kmete in želimo, v prihodnost usmerjeno politiko in države članice morajo svojimi strukturami zagotoviti, da se to zgodi. Denar, ki ga imamo, se dobro upravlja in tega se veselim. In SKP se je izkazala za zanesljivo in opiramo se na ustrezne upravljalske strukture. Sedaj je treba storiti korak v prihodnost in zagotoviti še večjo učinkovitost. In mislim, da moramo se pri tem opriti na trdne osnove, ki smo jih in temelje, ki smo jih eh, položili s eh, skupno kmetijsko politiko v zadnjih letih. Hvala, gospod komisar niste zares govorili o razvoju podeželja, to pa je to, kar nas najbolj skrbi. Pri posebnih poročilih v zvezi z um, razvojem podeželja um, se zdi, da um, čim slabše izpade to poročilo, tem nižji so tudi funkcionarji, ki potem o tem poročajo. Torej, um, pri zadnji predstavitvi posebnega poročila 16.17 o razvoju podeželja smo prekinili eh, pogovore. In te pogovore bomo nadaljevali danes z vami. Sedaj pa dobi besedo poročevalec gospod Cilar. Hvala. Hvala računskemu sodišču za letno poročilo o razrešnici. Kot vidno, je to za nas osnova za pripravo poročila o razrešnici komisiji. Hvala tudi komisarju Hoganu in njegovim sodelavkem in sodelavcem najprej za njihovo letno poročilo in tudi za obsežne odgovore na več kot 40 vprašanj, ki smo vam jih posredovali. Kmetijstvo je vidno v središču pozornosti um, razrešnic. 40 odstotkov evropskega proračuna gre v kmetijstvo in zato je to seveda posebna okoliščina, ki eh, si tudi zasluži to posebno pozornost. Vendar razrešnica naj ne bi bila samo vprašanje številk in podatkov, temveč gre tudi za oceno, ciljev, ki smo jih formulirali s skupno kmetijsko politiko. Treba je zadevo politično oceniti in treba se vprašati, kakšna je dodana vrednost skupne kmetijske politike v primerjavi z vloženimi sredstvi. In to velja še posebej tudi za prihodnjo oblikovanje večletnega finančnega okvira. Ta razprava nas še čaka in bo gotovo vplivala na prihodno razporeditev sredstev in vse tudi upoštevajoč izstop ene od velikih držav plačnic in zato bo ta razprava seveda še bolj napeta. Večje število pridržkov in eh, zniskov s tveganjem, um, je povezano seveda z novimi pravili, naprimer z um, ekološkimi vidiki v kmetijstvu. Računsko sodišče je že ugotovilo izboljšave. Napovedali so tudi posebno poročilo, ki ga seveda pričakujemo z velikim veseljem. Eh, računsko sodišče ugotavlja večjo število napak v prvem stebru, vendar zni, pri nizkem nivoju od 1,38 na 1,60 približno. Oziroma gre pravzaprav za minimalne spremembe, ki ostajajo pod pragom pomembnosti. Stabilizacija pri 4 odstotkih pri deželnem razvoju, tudi to ugotavljamo, tu smo še vedno nad eh, pragom pomembnosti. Ukrepi za izboljšanje stopnje napake eh, so uspešni. Tu gre seveda za različne akterje, tudi v državah članicah in eh, Potruditi se moramo znižati to kvoto, čeprav se mi zdi, da so 4 odstotki že dobra vrednost. Pri tržnih ukrepih ugotavljamo znižanje na 2,85 odstotkov, vendar računsko sodišče ugotavlja za prvi stebr 1,7 odstotka in lahko izboljšanje pri razvoju podeželja 4,9 odstotka. Pri prvi vrednosti je celo pod eh, vrednostjo Agrija pri um, razvoju podeželja malo nad poročilom Agri. Skupna kmetijska politika po mnenju komisije in uh, sodišča izkazuje stopnjo napake 2,5 odstotka. To je pravzaprav neobičajno, da kontrolori in eh, institucija, ki se jo kontrolira, pride do istega rezultata. Ampak tudi to kaže, da smo na dobri poti in kaže, da smo v zadnjih letih um, dobro delali. Kakšen nauk lahko povzamemo iz teh številk? Tako imenovana zelenitev, gospod komisar, ugotovili ste, da e, so kolegi postavili veliko vprašanj v zvezi s tem. Tudi računsko sodišče je v poročilu podalo zanimivo analizo in eh, z velikim zanimanjem pričakujemo posebno poročilo o zelenitvi. Ocena mm, sodišča in komisije se pokrivata. Eh, ta, te cilje zelenitve je možno doseči z ukrepi, kot so diverzifikacija pri posevkih, potem trajne travinje, pa tudi z ukrepi, s podnebnimi in ekološkimi ukrepi. Tako da nekatere države članice in tudi akterji um, um, temu očitno niso kos in zgleda, da eh, stari sistem navskrižne skladnosti še prevladuje in če je tako, imamo tri različne sisteme s različnimi upravnimi strukturami in to je v nasprotju z eh, željo po poenostavitvah. Tako da ta tema poenostavitve na področju evropskega kmetijstva ostaja aktualna. Želim nekaj povedati tudi o dodani vrednosti zelenitve. V delovnem dokumentu 2016 eh, tam piše, eh, s kmetjem morajo spremeniti posilke na enem odstotku vseh obdelovalnih površin. In ker je velika večina njiv podvržena diversifikaciji posilkov, je to pravzaprav že sedanja praksa pri kmetovalcih. In na 19. strani istega dokumenta tudi beremo, da so ekološki rezultati odvisni od eh, odločitev držav članic in kmetov. Eh, nekatere države članice so omejile uporabo pesticidov in gnojil eh, na površinah z ekološkim pominom. Poročilo iz leta 2017 je bolj optimistično, kar zadeva površine z ekološkim pominom vendar kot rečeno, tu že nestrpno čakamo na poročilo, posebno poročilo računskega sodišča. Diverzifikacija in določitev površin z ekološkim pominom um, niso privedle do velikih sprememb, kar so pokazali obisko, obiski kmeti. Um, mogoče Tu ne gre za problem skladnosti, temveč učinkovitosti oziroma smotrnosti. Pri skladnosti smo že dosegli dobre rezultate. Če m, pri programu za mlade kmete tu sicer ni nepravilnosti, ni pa tudi zaželenih učinkov. Zelenitev bi lahko privedla do nadaljne. Um, do nadaljnih krivic pri razdelitvi sredstev za skupno kmetijsko politiko, če ne bodo vsi ravnali enako. In še nekaj v zvezi z zanesljivostjo podatkov držav članic. Člani so, člani tega odbora, um, člane skrbi zanesljivost podatkov držav članic. Um, izvedli smo nekaj pregledov eh, teh številk. Um, večin prilagoditev, eh, večin teh prilagoditev, ki so bile izvedene, niso bile više od enega odstotka. Potem v zadnjem poročilu smo že rekli, da ni spremljivo, da 45 odstotkov vseh kmetij v EU doseže prihodek nižji od 4000 evrov na leto in 80 odstotkov vseh upravičencev dobi 20 odstotkov plačil. In mislim, da bi morali dobiti bolj, boljšo podatkovno bazo, kako zgleda z razdelitvijo teh sredstev. Če si ogledamo številke, zgleda, kot da bi veliki, ki verjetno itak že dobro zaslužijo, dobijo še več, medtem ko številni majhni kmetje, ki, um, katerih obstoje ogrožen, niso med glavnimi upravičenci. V letnem poročilu dejavnosti beremo, da 51 odstotkov upravičencev uh, je dobilo manj kot 1250 evrov. To je uh, 4 odstotke vseh eh, neposrednih plačil. Očitno se situacija ni izboljšala. Seveda se zavedamo, da se eh, stvar ne da rešiti v enem letu, vendar eh, dovoliti morate vprašanje, zakaj komisija razprave v svetu o tem še ni sprožila in kaj želi komisija storiti, da se odpravi ta nepravilnost, kajti vedno bolj se, se nas kritizira glede razdelitve sredstev za kmetijstvo. Če si ogledam situacijo v Nemčiji, predvsem v vzhodni Nemčiji, potem je prišlo do zamenjave lastnikov eh, v številnih primerjih. Nekateri um, eh, kupujo zemlišča ali deleže v Mm, kmetijskih proizvodnih obratih, se pravi, kmetijstvo zgleda, da je tudi možnost naložb za investitorje in eh, to tudi donosna naložba. Kar seveda še spodbuja tendenco k industrializaciji kmetijstva um, to, kar socializmu ni uspelo, bo očitno uspelo tržnemu gospodarstvu. Ali pa, naj, ali pa si to želimo zari za prihodnost, o tem dvomim. Tudi če vidim, da če se vozim skozi našo deželo uh, in vidim, da se prideluje um, koruza za bioplin in da so to um, ogromne površine, vozi se kilometre in kilometre in um, samo mimo takšnih nasadov. E, potem tu govorimo tudi o aktivnih kmetih. E, pravzaprav bi morali spodbujati samo kmetije, ki delujejo na določenem območju, torej lokalne kmetije. In obrati, ki imajo lastnike brez imen investicijske družbe, to naj, ne bi eh, bila definicija kmeta in ti naj ne bi prijemali sredstev, temveč kmetijstvo si moramo zamisliti drugače in pomoč morajo dobiti tisti, ki delujejo na lokalni ravni in ki Eh, negujejo tradicionalno in eh, vzdržno kmetijstvo. Komisija govori o plačilih potem, ko so izpolnjeni pogoji in sicer plačilih v okviru programa za mlade. Več fleksibilnosti pri trajnih trabinjah je bila pomembna, ampak ali se zdi komisiji pomembno, da se to razširi na vsako vegetacijo, tudi ko gre za gr grmičevje, naprimer. In, eh, kakšen je postopek proti pločilni agenciji Češke, ki je bil eh, uveden eh, leta 2016 in razrišnica komisiji omogoča, da prispevamo k oceni politike pred eh, obravnavi naslednjih. Eh, političnih usmeritev, ker sem tudi član v odboru za razvoj, vas prosim, da nam poveste, ali je očitek, ki ga včasih slišimo, in sicer, da pri da stopnjevanje eh, izvoza kmetijskih izdelkov na tretje trge prispeva k temu, da se lokalni trgi v državah v razvoju v Afriki uničujejo, kajti s svojimi subvencioniranimi izdelki smo um, brez konkurence, torej ne morejo konkurirati z nami lokalni izdelki. Vem, da ni neposrednih eh, subvencij za izvoz, ampak če um, dobijo kmetije javni denar za proizvodnjo, je to tudi že subvencija. Vedno spet eh, se razpravlja o tem, da zaradi izpada ruskega trga prihaja do obremenitev kmetijskih obratov, ker ne morejo proizvajati svojih eh, izdelkov, ampak v nasprotju s tem vidimo, da prihaja do povečanja izvoz, povečanja izvoza, ker je uspelo uh, tudi um, v okviru carinske unije preko tretjih držav prodajati izdelke v Rusijo. Možnosti za mlade kmete, to mora biti seveda naš skupni cilj in upam, da uh, bomo še naprej skupaj delali na tem. Hvala. Herr Kommissar, Sie haben das Wort. Danke. Komisar? Hvala lepa, gospa predsedojoča in hvala lepa, gospod Celer. Naj še enkrat povdarim to, kar ste omenili vi, gospa predsedojoča in gospod Celer. Eh, seveda gre tukaj eh, za izboljšanje situacije na področju eh, razvoja podeželja, ampak eh, seveda bi lahko situacijo še izboljšali in na tem tudi delamo, recimo, ko gre za javne razpise in pa projekte. Države članice eh, so nam pojasnile, da je situacija razmeroma zapletena in uh, s tem uh, se bomo podrobnije ukvarjali. Eh, v okviru spremembe politike eh, po letu 2020. Nekaj sprejem smo, sprememb smo sprejeli že v okviru uredbe Omnibus, kot veste. Eh, seveda Eh, je skupna kmetijska politika vedno predmet eh, revizije, eh, ko razpravljamo o večletnem finančnem okviru, ampak skupna kmetijska politika je izjemno uspešna politika, zagotavlja kakovostno hrano za državljane Evropske unije, poleg tega pa zagotavlja tudi delovna mesta na kmetijskih področjih. Eh, in eh, poleg tega prinasa, prinaša dobiček tudi z izvozom visokokakovostnih izdelkov v tujino. Ključnega pomena je, da naši eh, kmetje prejemajo podporo, tako da ne zgolj preživijo v trenutnih okoliščinah. To je zelo pomembno za kmete in pa za njihove družine poleg tega eh, pa eh, potrebujemo kmete zaradi tega, da eh, zagotovimo javne dobrine. Javne dobrine so vedno pomembnejše tudi v političnem pogledu in ravno tako na ravni veri. Na ravni veri so pomemben del strategije po letu 2020. Govorim o vodi, o tleh in zraku, o varstvu okolja. Če želimo eh, uresničiti cilje, o katerih smo se dogovorili leta 2015, govorim o trajnostnih eh, razvojnih ciljih, potem eh, moramo vključiti kmetijstvo, kajti kmetijstvo igra zelo pomembno vlogo, tako kot tudi številni drugi sektori. In to je tudi področje, kjer moramo storiti več z sredstvi evropskih davkoplačevalcev. Seveda pa vse skupaj obravnavamo tudi z vidika Brexita. E, mislim, da bo to vplivalo na celoten evropski proračun in e, kmetijstvo bo igralo pomembno vlogo tudi e, pri e, zagotavljanju ravnotežja v e, knjigovodskih knjigah. In seveda, če države članice ne bodo želele povečati svojega e, brut prispevka bruto družbenega proizvoda, potem eh, bo sredstev na voljo manj. Zelo smo bili zadovoljni z poročilom o letnih dejavnostih za leto 2016. Eh, šlo je za oceno izvajanja nove skupne kmetijske politike. Veliko je bilo sprememb, eh, predvsem kar zadeva okoljske ukrepe, ki so bili razmeroma zapleteni. K temu se bom kasneje še vrnil ampak prvi del leta 2016 eh, je bil preizkus za nas vse. Vsi smo se učili in stopnja napak je bila nekoliko višja eh, kot prej, ampak eh, uvedli smo ukrepe, da bi preprečili podobno situacijo v prihodnosti. 98 odstotkov uh, finančnih sredstev je bilo porabljenih v skladu z določili, kar mislim, da je velik uspeh. Imamo veliko akcijskih načrtov za uh, poenostavitev zakonodaje in to je ključnega pomena. Obzelenitev. 77 odstotkov uh, vseh kmetijskih površin uh, je pod vplivom vsaj enega ukrepa eh, za ozelenitev. V določenih primerjih gre zgolj za en ukrep, ampak na vsak način je kar 77 odstotkov eh, kmetijskih površin vključenih v ozelenitev. Poleg tega se povečuje tudi delež eh, ekološkega kmetijstva. Eh, potem ste omenili tudi območja z posebnim ekološkim pomenom. Tukaj gre za ukinitev pesticidov, uporabe pesticidov in biocidov. To je zelo kontroverzen ukrep, ampak. Vsekakor želimo napredovati v tej smeri in parlament je odobril ta predlog eh, tekom leta. Eh, potem pa imamo tudi zahteve, kar zadeva protein, eh, proteine, kajti proteinov je premalo v Evropski uniji in pripravljamo strategijo za beljakovine za leto 2018, tako da bi zmanjšali količino beljakovin, ki jih uvažamo iz drugih držav delov sveta. Eh, in eh, poleg tega eh, so se kmetje na mestu za 7 odstotkov odločili za 15 odstotkov kmetijskih površin, ki naj bi bile namenjene posebni ekološki pridelavi. Povsem se strinjam z vami, da je bilo težko izvajati. Načelo diverzifikacije v skupni kmetijski politiki potrebujemo večjo raznolikost in s tem smo se zelo podrobno ukvarjali v eh, naši generalni direkciji. Eh, želimo zagotoviti model, ki bo zagotovil več subsidijarnosti pri izvajanju teh politik eh, na ravni držav članic. Hkrati pa želimo zagotoviti, da bi imeli skupno eh, kmetijsko politiko. Eh, da bi imeli skupne eh, rezultate, namesto da imamo zgolj pravila in sankcije. Eh, seveda skušamo ugotoviti tudi, kako ukrepiti pogojevanje pri zagotovitvi sredstev kmetom. Omenili ste tudi mlade kmete. V uredbi Omnibus smo se že eh, dogovorili za dodatno podporo v eh, prvem stebru za mlade kmete in sicer eh, smo povišali odstotek z 25 na 50 odstotkov. Vendar pa moramo storiti še več, eh, kaj ti eh, malo je kmetov mlajših od 40 let in to nikakor eh, ni trajnostna situacija. Eh, razdelitev plačil. 80 eh, odstotkov plačil eh, naj bi bilo izplačanih 20 odstotkom kmetov, ampak tudi 80 odstotkov kmetijskih površin je v lasti 20 odstotkov kmetov, vendar pa smo dali tudi možnosti državam članicam, ki pa jih nekatere države članice niso sprejele. Gre za degresivni pristop k izplačilom. Eh, torej, eh, zdi se, eh, da je razdelitev sredstev nekoliko nepravična in da se določen, in da se sredstva izplačujejo predvsem določenim kmetom. Eh, in 80, eh, 78 odstotkov eh, sredstev se izplačuje kmetom, ki imajo kmetijske površine od 5 do 250 hektarjev. Tukaj gre vsekakor za kmetijske, za, za majhne kmetije, za družinske kmetije. Torej, eh, države članice imajo na voljo različne možnosti. Omenili ste tudi Afriko, spet eh, gre eh, za vtis in ponavljam, to je za res vtis, da Evropska unija povzroča izkrivljanja na trgu v na trgu v afriški, na afriški celini. In uh, vsekakor ta vtis ne ustreza resnici, kajti ukinili smo izvozne subvencije za izvoz v afriške države ali pa v države v razvoju. In o tem smo uh, prepričali tudi. Eh, ZDA, poleg tega pa smo pripravili tudi dokument za sejo svetovne trgovinske organizacije in eh, sicer z eh, podobno mislečimi državami. Vendar pa ne vem, če bomo uspešni zaradi tega, ker eh, ZDA eh, trenutno ne podpirajo naših naporov v tej smeri. Eh, poleg tega se bo eh, povečala naša prisotnost v Afriki, kajti pretekli teden smo napovedali eh, program v obsegu 240 milijard evrov za ulaganja na afriškem kontinentu. Že od, leta, že od leta 2015, sicer od novembra 2015, imamo strategijo za Afriko. Seveda pa moramo razmisliti tudi o, o odgovornih ulaganjih zasebnega sektorja. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi zagotovili, da ne bi prišlo do izkrivljanja trga na kakršenkoli način. Ruski embargo. Eh, seveda nadaljujemo z podporo kmetom, eh, ki pridelujejo sadje in eh, zelenjavo. In ta, to podporo zagotavljamo že tri leta, torej to Eh, je zelo pomemben problem eh, za naše kmete, kajti niso uspeli nadomestiti eh, trga, ki so ga izgubili z embargom Rusije. Do junija prihodnega leta bomo nadaljevali z pod programom podpore ob upoštevanju ruskega embarga. Potem pa ste zastavili specifično vprašanje v zvezi s Češko republiko in v zvezi z navskrižjem interesom. Leta 2016 je bil uveden postopek v zvezi z možnim navskrižjem interesov eh, plačilne agencije v Češki republiki in ta postopek skladnosti še zmeraj eh, poteka eh, in eh, sicer ob spoštevanju rokov, ki so zastavljeni v zvezi s tem v zakonodaji, tako da o tem ne morem govoriti, dokler, pos ne morem govoriti, dokler postopek ne bo zaključen. In še zadnja točka, mogoče definicija aktivnih kmetov. Države članice naj bi imele več prožnosti pri tej definiciji, to je lahko dobro ali pa uh, slabo. Leta 2013 se uh, zakonodajalca nista mogla dogovoriti o definiciji in uh, kar je bilo na zadnje sprejeto, je manj kot zadovoljujoče oziroma zadovoljivo. Uh, In uh, sedaj uh, z omnibusom naj bi več pristojnosti dali uh, državam uh, članicam. Uh, kakšni bodo sadovi, tega ne morem napovedati. Upam, da sem odgovoril na večino vprašanj. Ja, vielen dank für, also für uns, auch als Ausschuss ist die Frage. Najlepša hvala. Vprašanje, kaj se bo zgodilo v Afriki glede na presežke v Evropi in glede na uh, neposredna plačila uh, zelo pomembna tema. V Nemčiji več eh, ni uh, poročil o Evropski uniji, uh, ki ne bi predstavila um, podjetje v Afriki v stečaju, uh, ki je propadlo zaradi izvoza iz Evrope in uh, vemo, da so državljani eh, močno upirjeni proti Evropski uniji in to je povezano tudi z tem. Eh, begunci prihajajo iz Afrike, ker tam več ne morejo preživeti eh, in zato si moramo zastaviti tudi vprašanje, kakšne posledice ima naša politika druge po svetu. Mogoče mm, vodi celo v nezaželjene rezultate. Sedaj pa bi rada dala besedo vsem poročevalcem senci, gospa Jala Sendr. Hvala, gospa predsednica. Pozdravljeni, gospod komisar Hogan. No, podobno kot včeraj z gospo uh, Tyson, uh, imamo tudi danes uh, veliko vprašanj. Večino tega je že povedal gospod Celer, tako da kaj dosti meni ni ostalo. No, nekaj malih skrbi pa še vedno imam. Jutri bo objavljen, objavljeno sporočilo o prihodnosti in razrešnica za 2016 eh, bo torej soupadla s pomembnimi odločitvami, eh, eh, naprimer, ko gre za Brexit, pa za odločitev glede prihodnosti večletnega finančnega okvira. To odločitev bo sprejel gospod Oettinger. In uh, tukaj v parlamentu uh, eh, imamo občutek, da bo eh, žrtev uh, skupna kmetijska politika, če ne najdemo drugega vira uh, za vsa ta plačila. Sama se s tem ne strinjam, mislim, da bi morali plačila razporediti. in obstajajo tudi skrbi v zvezi z vplivom, ki bi, lahko, ki bi ga določena podpora lahko imela na eh, države na jugu sredozemlja. Vemo, da obstajajo evropska podjetja, ki uh, imajo tam svoje podružnice in razvijajo kmetijstvo tudi na tem območju, torej na jugu sredozemlja. To bo treba tudi upoštevati prej ali slej, zato ker se na ta način izboljšuje kmetijstvo v zadevnih državah in vse skupaj bo treba uravnotežiti. Mene to malo skrbi. E, ves čas govorimo o nekih rezih in zato me zanima, na kakšen način vi želite okrepiti in pa argumentirati eh, to, kar se dogaja na področju neposrednih pomoči in pa razvoja podeželja. Prej so bile te eh, zadeve bolj kompleksne. Imamo pa tudi negativen učinek napak. Eh, kljub vsemu temu so bili doseženi napredki in zato vam čestitam. Kar pa se tiče prihodnosti, nas še vedno čakajo problemi, naprimer preveč je fleksibilnosti v državah članicah in tista pravila, ki bi jih mi želeli, da bi odražala načela in pravila Evropske unije, mm, se ne spoštujejo. Dali smo več fleksibilnosti državam članicam in zdaj imamo uh, tako skupno kmetijsko politiko, ki je privedla v zapleteno situacijo. Mi bomo za prihodne proračune uh, želeli uh, rezultate, želeli bomo dodano vrednost. Še posebej tam, kjer smo zagotovili državam članicam več možnosti odločanja in pa večjo prožnost. Vi ste to omenili v zvezi z uh, aktivnim kmetom, potem je to pomembno tudi za mlade kmete, še posebej v moji državi. In Zanima me, ali bo jutri kaj o tem objavljeno tudi v vašem sporočilu. S kakšnimi ukrepi boste skušali doseči to, da bodo države članice nam in pa same sebi pomagale eh, k temu, da eh, bo skupna kmetijska politika od leta 2020 naprej bližja evropski dodani vrednosti, da bo upoštevala mlade kmete, ekološko kmetovanje in tako naprej. V kmetijstvu je treba upoštevati tudi inovacije in pa bolj progresiven pristop. Treba bo razmisliti o tem, kako. Uh, omejiti uh, možnost držav članic oziroma eh, njihov prevelik manjvrski prostor. No, zato imamo različne možnosti na voljo. Uh, govori se tudi o uh, herbicidih, pesticidih in tako naprej, uh, kako to narediti oziroma kako kmetovanje narediti bolj ekološko, vendar pa je pri tem treba upoštevati tudi vpliv podnebnih sprememb. Uh, Eh, ne samo na jugu, tudi na severu imajo kmetovalci probleme. Eh, Naprimer, ko gre za trgatev, ehm, se zdaj eh, to ne dogaja samo na jugu, tudi v Belgiji so začeli pridelovati vino in tudi druge. Poleg tega se v kmetijstvu soočajo s številnimi težavami zaradi podnebnih sprememb in zanima me, kako vi predvidevate prihodne ukrepe glede na vse te težave, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Veliko je tudi naravnih katastrof eh, in do teh bo še prihajalo zaradi podnebnih sprememb. Hvala. Ja, Herr Kommissar, wir haben noch sieben weitere Wortmeldungen. Gospod Kommissar, eh, sedem eh, vprašanj eh, še imamo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča in hvala lepa, gospa Jala Sender. V veliki meri se strinjam z gospo Jalo Sender, kar zahteva prihodnost skupno kmetijsko politiko ter prožnost in pa odgovornost. Uh, v tej eh, politiki. Eh, še naprej eh, bomo potrebovali Evropsko skupno kmetijsko politiko. Ta je bila razmeroma uspešna z vidika konkurenčnosti, z vidika dodane vrednosti. Hkrati pa enoten pristop za vse ni ustrezen v Evropski uniji z 28 državami članicami. Zaradi tega si moramo Eh, ogledati, kako eh, bi lahko zagotovili, da bodo države članice bolj odgovorne pri eh, doseganju ciljev, ki smo si jih zastavili. Tukaj gre za doseganje ciljev, hkrati pa želimo doseči, da bi se države članice lahko prilagodile specifičnim pogojem na trgu. Kako to storiti? kot ponižen komisar eh, sem nekje v sredi celotnega postopka odločata pa zakonodajalca, torej Evropski parlament in pa Evropski svet. Vi imate večjo težo kot eh, kdorkoli drug eh, pri določanju skupne kmetijske politike, pri odločanju o proračunu. Še prav posebej bo na to vplival Brexit in tudi druga politična področja, ki postaje vedno pomembnejša za države članice, kot recimo varnost in pa migracije. Pripravljeni smo vas eh, podpreti pri prizadevanju za skupno kmetijsko politiko. Eh, sedaj pa k mladim eh, kmetovalcem. Evropska unija ima omejene možnosti na tem področju, kajti to je predvsem v pristojnosti držav članic in številne države članice dobro upravljajo svoje delo na tem področju. Vendar pa moramo storiti več. Ogledati si moramo, kako bi lahko mladim kmetom pomagali, eh, da bi eh, bili bolj vključeni v, na upravni ravni, eh, kako bi lahko bolj sodelovali pri razporeditvi finančnih instrumentov. Torej, morda bi si morali pogledati finančne vzpodbude, tako da bodo mladi lahko prevzeli eh, kmetije oziroma se odločili za kmetijsko dejavnost. To bi vsekakor izboljšalo situacijo. O zelenitev, ki ste jo omenili. Ozelenitev je zelo uh, zapleteno uh, področje. Ukrepi zagotovo niso najenostavnejši in kmetje in države članice so izrazili svojo zaskrbljenost. To pa vpliva seveda tudi uh, pri prošnjah za plačilo. 5 odstotkov kmetijske površine mora biti uh, namenjene ozelenitvi. Uh, torej, kmetje so zaskrbljeni, da ne bodo izpolnili zakonodajnih zahtev in zaradi tega eh, presegajo ta odstotek. Pogosto imajo kar 15 odstotkov tovrstnih površin. tukaj gre tudi za področja, ki so ugodna za eh, biotsko raznovrstnost. 7 eh, odstotkov kmetijske površine pa je eh, predmet diverzifikacije. In eh, to je zapleteno vprašanje, s katerim se bomo morali ukvarjati, eh, tudi ko gre eh, za definicije. Eh, potem pa pašne površine. Eh, skoraj eh, petina eh, teh eh, travnatih površin je predmet posebnih ekoloških kriterijev. Poleg tega so tukaj tudi naravne nesreče, ki vplivajo na kmetijstvo, recimo poplave, suša in tako naprej. To povzroča težave predvsem eh, na severu Evrope, v vzhodnji Evropi in eh, v sredozemlju. Torej poskrbeti moramo za boljše upravljanje tvegan in pokazati moramo prožnost eh, v programu razvoja podeželja. Potrebujemo namreč program, ki nam bo omogočil, da se bolje odzovemo na te naravne nesreče. Ta program je že dobro deloval v letu 2017, vendar pa moramo sprejeti tudi nove Eh, podnebne ukrepe, kajti podnebje bo igralo pomembno vlogo v prihodnosti in o tem bomo morali razmišljati tudi pri strategiji za obdobje po letu 2020. Kolegin Labajova. Gospod Labajova, najlepša hvala, gospod predsedujoča in hvala lepa, gospod komisar. Najprej eh, bi se vam rada zahvalila, komisar, eh, vam in vaši ekipi za to, da ste odgovorili na vsa vprašanja. Vedno imamo več vprašanj, vedno imamo natančnejša vprašanja, ampak mislim, da je dobro da zastavljamo ta vprašanja, tako za nas, kako tudi za komisijo. Imam le še eno vprašanje in sicer o poenostavitvi. To vprašanje sem zastavila že komisarki Tyson včeraj. In izvedela sem, da države članice zelo malo vedo o schemi poenostavljenih e, stroškov. In e, zelo zadovoljna sem z rezultati e, povezanimi z poenostavitvijo poenostavljeni stroški vemo, da zmanjšujejo upravno breme za upravičence in na ta način znižujejo tudi stopnjo napak. Če to upoštevamo, me zanima, zakaj eh, obstaja potreba po eh, promociji teh eh, poenostavljenih eh, stroškov. Majhnim eh, kmetom omogoča uredba 13.7 skozi 2013 da uporabljajo to schemo, ampak nekateri so se odločili, da je ne bodo uporabljali. Zanima me, zakaj države članice ali pa vse nekatere izmed njih ne želijo uporabljati te scheme in kako uspešna je Evropska komisija pri eh, uspodbujanju uporabe te scheme z, z namenom zmanjšanja upravnih stroškov in pa stopnje napak ali eh, boste to eh, schemo eh, uporabljali še naprej v obdobju po letu 2020 in kako nameravate to storiti. In seveda bi rada izvedela tudi kaj več o jutrišnjem sporočilu, kajti če tega ne boste delili z odborom za proračunski nadzor, s kom pa boste to delili? Najlepša hvala. Gospod komisar, eh, kolegica mi je ukradla to vprašanje, izvolite. Najlepša hvala, eh, gospa eh, predsedujoča. Kar zadeva eh, poenostavljanje možnosti obračunavanja stroškov, se seveda z vami strinjem. In državam članicam eh, smo zagotovili pomoč eh, in odstranili smo nekaj ovir v uredbi. Eh, uh, omnibus. Uh, tako da teh ovir največ ne bi bilo uh, v uh, zakonodaji o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov. Torej, z temi spremembami uh, je uh, ta schema bolj usklajena z drugimi evropskimi skladi. Želimo zagotoviti uh, boljšo skladnost uh, z uh, GD uh, za. Uh, regionalni razvoj, skušamo razviti skupna pravila. Ne morem vam povedati kaj več o e, jutrišnjem e, sporočilu. E, morali boste mi e, zagotoviti e, nekaj več časa in morali boste biti potrpežljivi ter počakati na jutri, da slišite moje sporočilo. Ja, Hvala lepa. Kolega Flanagan. Uh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ehm, k stopnji napak. Nekateri eh, bi Nekateri bi radi prikazali napake kot goljufije, ampak napake so nekaj človeškega. In eh, mogoče bi eh, lahko uh, komisar Hogan podal jutri pozitivno sporočilo, kajti uh, prvi stebr se osredotoča na poenostavitev, ampak uh, tisti uh, kmetje, uh, ki so predmet drugega stebra, ne uživajo enakih pogojev. Veliko uh, državljanov se obrača na nas z uh, enakimi vprašanji. Uh, Eh, in eh, sicer zakaj jih krivimo za napake, če pa so napake povezane z zapletenimi eh, postopki? Ehm, pojasnila v zvezi z izvajanjem določenih postopkov so najbrž najprej poslana v države članice, preden pa prispejo do kmetov je že prepozno. In tukaj ne gre za posamezne primere, zdi se, da gre za Eh, sistemski problem. Kmetje želijo ostati del eh, scheme, ampak zdi se jim, da eh, je to skoraj da nemogoče. Eden izmed kmetov je od komisije dobil odgovor, zakaj pa ne najameš svetovalca. In dejal je, jaz sem bil svetovalec do pred nekaj tednov, pa tudi jaz tega ne morem razumeti. Torej, vse skupaj je tako zapleteno, da pač prihaja do napak in to bo potrebno spremeniti nekdo iz uh, nasprotne eh, politične skupine uh, je uh, dejal, da uh, želi uh, spremeniti načelo, da kar 80 odstotkov plačil, da se kar 80 odstotkov plačil izplačuje 20 odstotkom kmetov. Uh, Če bi prišli k nam, eh, bi vas označili eh, za eh, komunista. John Bryan iz največje kmetijske organizacije je govoril o konvergenčnosti, o degresivnosti in dejal je, da gre tukaj za komunizem. To je zelo zanimivo in za tem se soočate. Ta človek je eh, tisti, eh, ki eh, naj bi nadomestil komisarja Hogana in to iz konkretnih razlogov. Zaradi tega, ker sta mnenji obeh usklajeni. No, ne bom odgovoril na zadnji del vprašanja, ampak kar zadeva spremembe, vstopni napak in pa kar zadeva goljofije, seveda je potrebno postopke poenostaviti. In ko govorimo o stopni napak, danes govorimo zares o napakah in ne o goljofijah. In v današnji razpravi smo že pokazali, da imamo dober sistem upravljanja na kmetijskem področju in kot je Olaf zapisal v svojem poročilu za leto 2016, je zelo malo primerov goljufij in nepravilnosti povezane z goljufijami predstavljajo uh, nič eh, cela ena eh, odstotkov uh, in uh, še manjši odstotek je povezan uh, z uh, kmetijskim področjem, kar zadeva poenostavitev politike. Se strinjam z gospodom Fleningenom, da bi morali storiti več. Uh, In uh, seveda gre tukaj za uh, deljeno odgovornost eh, Evropske unije in pa mm, držav članic. Torej, potrebujemo sistem, uh, ki bo učinkovit pri zagotavljanju sredstev. Potem pa še eh, prvi stebr in pa določene težave, ki so se pojavile. V zadnjih dveh letih smo eh, storili veliko na področju poenostavitve. Imamo eh, Eh, preventivne ex ante eh, preglede v vseh državah članicah eh, in na ta način se izognimo vsem manjšim napakam, ki so lahko zelo zaskrbljujoče za kmete, kajti zaradi takšnih majhnih napak lahko izgubijo velika plačila. Poleg tega smo uvedli tudi sistem rumenega kartona. Torej, eh, gre za proporcionalno znižanje upravnih stroškov in pa eh, za določen manevrski prostor eh, za eh, to, da države članice popravijo te napake. Torej, mislim, da potrebujemo pragmatičen pristop, krati pa moramo zaščititi sredstva naših davkoplačevalcev. Razlikovati je potrebno med resničnimi napakami in pa goljufijami. In številke, ki sem jih ravno kar navedel, kažejo, eh, da gre bolj za resnične napake, kot pa za goljufije. Kollege Ashworth, bitte. Kollege Ashworth. Uh, Hvala, gospa predsednica. Nekaj komentarjev, če smem. Gospod komisar, pozdravljeni tukaj v našem odboru. 2,5 odstotna stopna napaka je zelo dobra. S tem se strinjam tudi jaz, še posebej glede na okoliščine, iz katerih smo izšli. In eh, glede na. Uh, to, da je zelenitev eh, prinesla določeno zmedo in upoštevajoč eh, to, eh, da je to težko zagotoviti, mislim, da je rezultat res dober. In zato čestitam komisarju in vsem vključenim za ta uspeh. Mislim, da to kaže na dobro usmerjen sistem, ki gre v pravo smer sam bi si želel še več poenostavitev. Strinjam se tudi s komisarjem, da so pred nami še novi izzivi. Ne glede na Brexit, tudi če do njega ne bi prišlo, je nekaj jasno. E, financiranje industrije e, glede na odstotek e, proračuna, ki je namenjen Eh, skupni kmetijski politiki, eh, vidimo, da se bo ta odstotek zmanjšal. Eh, zato bi se morali bolj osredotočiti na rezultate. Potrebujemo proračun usmeren v rezultate. Pa še nekaj se vse čas pojavlja v zvezi s kmetijsko industrijo. E, imamo interese tistih, ki so upleteni v upravljanje prehranske verige, upravljanje zemlišč in tako naprej. In, e, Eh, drugo stranjo. Eh, sam sem tudi bil kmetovalec in eh, videl sem, da se je razmerje spreminjalo in sicer razmerje med vrednostjo zemlišča in pa dohodkom, ki ga zemlišče prinese. Tukaj ni vedno jasne povezave. Hvala. Well, I, I can summarize my answer to Mr. Ashworth. No, uh, eh, gospodu Ashworthu lahko povem, da se strinjam z vsem, kar je povedal. Za nas je presenečenje, da je stopna napake pri ozelenitvi uh, tako nizka. Eh, kmetje na to gledajo kot na zelo kompleksno eh, schemo. Uvedena je bila šele leta 2013 in eh, glede na vse to je res presenetljivo, da je stopna napake tako nizka. Zato tudi sam čestitam vsem, ki so pri tem sodelovali, ki so to dosegli. Potrebujemo dobre smernice glede tega, kako izvajati to vrstne politične ukrepe še naprej. Na res Eh, čestitam svojemu osebju v DG Agri in pa tudi državam članicam, ki so se zelo sredotočale na izvajanje. Mm, izvajanje poteka od leta 2015 naprej eh, in je bilo res dobro sredotočeno. Eh, potrebujemo pa tudi pristop usmerjen v rezultate z možnimi sankcijami definicija aktivnega kmetovalca je zelo težavna, težko jo doseči, kot veste, tudi iz zadnje reforme SKP. Podpirati je treba aktivne kmete, to so tisti, ki ustajajo eh, zgodaj zjutraj in eh, delajo na kmetijah in to so kmetje, ki na ta način tudi preživljajo svoje družine. Kmet kmetijsko eh, področje eh, je za institucije neke vrste crkvenih, če nima toliko izkušenj kot vi. Eh, torej, če vi ne veste, kako to storiti, potem, vam nihče, potem temu nihče ne more biti kos. Gospod Salafranka, hvala. Hvala za razlago, ki ste jo dali. Skupna kmetijska politika je bila zelo uspešna v EU cilj je bil, da se zagotovi kmetovalcem ustrezen dohodek. Eh, cilj je bil tudi, da eh, imamo na evropskem trgu eh, dobro oskrbo in pa dobre pridelke. Ta politika je torej zelo pomembna, ampak okoliščine so se spremenile in mm, seveda je potrebna reforma SKP-ja. V tem smislu mislim, da je gospod Celer vse skupaj dobro razložil ta politika uh, zahteva 40 odstotkov evropskega proračuna uh, in eh, veselimo se tega, da uh, se je stopna napak zmanjšala, ampak še vedno se moramo uh, zelo sredotočiti na dobro porabo. Mene, gospod komisar, skrbi situacija mladih kmetov. Uh, veliko sredstev porabimo za to, da bi jim pomagali, ampak ne zdi se mi, da bi dosegali zastavljene cilje. Mm, vi ste eh, rekli, da države članice določajo pravice do prepisovanja zemlišč, do dedovanja in tako naprej. Ali mogoče veste, kakšen del mladih kmetov je eh, v kmetijskem prebivalstvu v Evropski uniji in kakšen je ta delež glede na celotno prebivalstvo EU. Zanima me tudi, koliko prispeva kmetijstvo oziroma kakšen je prispevek kmetijstva k eh, skupnostnemu BDP-ju. Strinjam se z gospodom eh, Celerjem glede eh, napak, ki jih je zaznalo računsko sodišče, eh, predvsem, ko gre za ekološka zemlišča. Plačilne agencije niso imele dovolj informacij glede vrst zemlišč, ko gre za neposredno pomoč. Potem pri razvoj, razvoju podeželja so bile tudi odkrite napake, še posebej pri upravičencih, ki niso v skladu eh, s pravili eh, razkrili povezanosti eh, z nadzornimi organi. Mislim, da je to zelo pomembna tema, ki je povdarjena tudi v tem poročilu. Kar pa se tiče regularnosti in pa legalnosti tega poročila, vidimo, da je sodišče reklo, da eh, je treba še ukrepiti dokazno gradivo. Eh, vidim, da ste vzeli na znanje poročilo sodišča in zanima me, kako boste ukrepali proti napakam. Da ne bom predolg, bi postavil samo še eno vprašanje in sicer eh, Evropska unija ima novo vlogo v tem globalnem kontekstu, še posebej glede na izvolitev nove, novega ameriškega predsednika. Evropska unija ima zdaj pozitivni skupiček, ko gre za uh, bilance na področju trgovine, uh, uh, še posebej, ko gre za kmetijske proizvode in pa storitve. Mislim, da se ne smemo bati uh, Eh, sporazumov o prosti trgovini. Moramo iskati pravo ravnotežje eh, med eh, načeli proste trgovine in pa pravili skupne kmetijske politike. Prostotrgovinski sporazumi predstavljajo izziv in pa priložnost za Eh, kmetijski in pa tudi na splošno gospodarski sektor Evropske unije. Eh, zanima me, ali v okviru SKP-ja predvidevate kakšne ukrepe, da bi ublažili delne eh, negativne učinke, ki jih včasih prinesejo ti sporazumi. In zanima me, ali lahko kaj poveste o možnostih, ki jih ponujajo novi trgi. Thank you, Mr. Sanchez, and, uh... Hvala, gospod Salafranka. Kar se tiče mladih kmetov, delim z vami skrbi glede tega. Več mladih je treba pritegniti v kmetijstvo, da bomo eh, zagotovili svojo eh, prihodnost. Samo šest odstotkov kmetovalcev je mlajših od 40 let in to ni dobra napoved za prihodnost. V reformi 2013 smo uvedli plačila za mlade kmete, zato da bi rešili to vprašanje. Gre za uh, top-up uh, plačila za mlade kmete, ki začnejo s kmetijsko dejavnostjo. Uh, od 25 do 50 odstotkov se je dvignil ta top-up uh, z reformo. Uh, kar nekaj uh, kmetov uh, se je prijavilo, 3 milijarde evrov so prejeli v celoti, šlo pa je za 4 odstotke. Uh, tistih, ki prejemajo pomoč, 4 odstotki so bili uh, mladi kmetje. Imamo tudi posebne uh, ciljno usmerjene ukrepe, kar se tiče nasvetov, uh, sodelovanja, usposabljanja in tako naprej. Um, to so ukrepi, ki smo jih začeli izvajati, ali so dovolj učinkoviti, uh, najbrž ne. Um, Je pa res, da je naprimer obdavčenje v pristojnosti eh, držav članic prav tako eh, eh, pravo o dedovanju in druge pravice. Mislim, da bo treba še okrepiti ta prizadevanja, da pritegnemo mlade kmete v kmetovanje. Kar se tiče površin z ekološkim interesom oziroma z ekološkim pomenom, imeli smo leta 2013 5-odstotni cilj, ampak izvajanje privedlo do 14 eh, odstotkov, eh, torej 14 odstotkov zemlišč je zdaj um, ekološko označenih. Eh, s tem smo želeli prispevati k biotski raznovrstnosti. Po enem letu izvajanja ne vemo, ali je to imelo bistven prispevek, ampak kmetje so podali svoja mnenja. In Nekateri so rekli, da imajo uh, s tem težave, ampak uh, očitno ta odstotek uh, kaže, da kmete nasplošno ta zadeva zanima. Narediti pa moramo še več. Um, kmetje so tukaj tisti osrednji akter, ki nam lahko pomaga. Jutri bomo o tem povedal še več. Kar pa se tiče trgovinske politike, lahko zagotovim, da me ne skrbijo trgovinski eh, sporazumi. Sklenili smo ga z Vietnamom oziroma pogajanja smo imeli v zadnjih letih z Vietnamom, Japonsko. To mora podpreti še Evropski parlament in pa države članice. Upam, da bomo dosegli. Uh, zaključek eh, pogajanj tudi z Mehiko in pa Merkusurjem. Eh, vendar pa so pogajanja težavna in treba je zagotoviti ravnotežje. Eh, in ne smemo zapostaviti pri tem nobenega sektorja. V vaši državi imate Eh, dilemo, predvsem v kmetijskem sektorju obstajajo vprašanja, čeprav bi nasplošno eh, tak prostotrgovinski sporazum eh, gospodarstvu koristil. Paziti moramo torej na kmetijski sektor. Bomo seveda naredili vse za to, da bodo sporazumi uravnoteženi, da bodo koristili kmetovanju, da bodo imeli ustrezno ravnotežje in zato se trudimo pri vseh Eh, trgovinskih sporazumih. Eh, smo pod pritiskom, kar se tiče Merkosurja, pri Japonski smo veliko dosegli in mislim, da bomo lahko dosegli dober sporazum tudi z Merkosurjem. Mm, Kaj ti to je zelo pomembno v kontekstu eh, globalizacije? Genau. Kollege Savama. Ja, kolega Sarvama in eh, rada bi pozdravila tudi gospoda Sikjerskega, predsednika odbora za kmetijstvo. You, hvala, gospa predsednica, hvala, gospod Hogan, hvala, gospod poročevalec. Mm, ta razprava je zelo zanimiva. In na svoje vprašanje ne pričakujem točnega odgovora, ampak eh, vseeno bi rad nekaj povedal. Če uh, sem pravilno razumev, kaj bomo jutri dobili uh, v okviru tega vašega sporočila in tudi glede na to, kar ste povedali danes, gospod komisar, uh, potem vidim, da bo v naslednji SKP prišlo do premika k večji fleksibilnosti. Uh, v zvezi s tem, kako bodo države članice imele možnost eh, izvajati scheme in tako naprej. Eh, in še vedno bo velik povdarek tudi na ozelenitvi. Kolikor vemo, v določenih državah eh, beseda Brusel predstavlja Biblijo vedno pričakujejo še več eh, birokracije, kadar se omenjajo ukrepi iz Brusla. Ehm, zdaj pa bi sam eh, k temu dodal še element poenostavitve. Nekaj dobrih korakov je že bilo izvedenih eh, pod vašim vodstvom v zadnjih letih. Zanima pa me, kaj se bo zgodilo in rad bi slišal vaše mnenje o tem kaj se bo zgodilo po obdobju eh, do leta 2020, ko bodo države članice dobile to večjo fleksibilnost. Še naprej bomo potrebovali skupno kmetijsko politiko in skrbi me, da bomo dobili zelo čudno in zmedeno situacijo v določenih državah članicah če bo prišlo do te večje prožnosti. To je sicer dobra stvar, meni se zdi odlična ideja. Ampak eh, zanima me, kako bo komisija v prihodnje skrbela za to, da bo eh, politika še vedno skupna in da istočasno ne bo prišlo do bolj kompleksnih eh, situacij in sistemov v državah članicah to bi potem spet vodilo v še dodatno uh, plast uh, ukrepov uh, med nacionalno ravnjo in ravnjo Unije. Upam, da ste razumeli, kaj sem želel povedati. Uh, vsekakor sem razumel to, kar vas zanima. In lahko rečem naslednje. Vsi pravijo, da je politika preveč kompleksna. Kmetje, države članice, eh, člani Evropskega parlamenta. In vsi želijo vedeti, kaj bom jaz v zvezi s tem naredil. To moram narediti tako, da bo politika ostala skupna evropska kmetijska politika, da ne bo prišlo do navskrižja interesov, do. Uh, Eh, nelojalne konkurence, da bo to pač skupna politika s skupnimi cilji, ki bo z nami ostala še desetletja. In ko države članice želijo več fleksibilnosti, to pomeni, da potrebujejo potrditev strani Evropske unije, ko gre za eh, eh, te načrte o fleksibilnosti po letu 2020 pri različnih ukrepih in politikah, ki jih mi želimo izvajati. Trenuten sklop pravil se včasih podvaja. Imamo pravila na ravni držav članic in na ravni EU, prav tako nadzor na ravni držav članic in na ravni EU. Morali bi biti bolj uh, razumni in oduzeti nekaj tako imenovanega gold platinga, torej podvajanja pravil. Zdaj smo že nabrali dovolj znanja, um, da smo lahko pri izvajanju bolj praktični. Poleg tega bo treba uh, uvajati novo tehnologijo, um, ko gre za nadzor. Nimamo satelitsko tehnologijo, inovacije in tako naprej. In veliko nadzora lahko izvedemo na ta način. Tako bi politike in programi postali enostavnejši. Rad bi vam zagotovil, da bomo s politiko nadaljevali. Eh, zelo močno si bomo prizadevali za to, da bo politika imela skupno evropsko razsežnost. Bo pa izvajanje te politike deljeno z državami članicami, to bo treba poenostaviti tako, da bo vse skupaj koristilo kmetom in državam članicam. In z novimi uh, sistemi in modeli želimo doseči ravno to. Jutri boste pa izvedeli kaj več. Hvala. Gospod Sikerski, izvolite.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 število mladih kmetovalcev je mogoče vendarle odvisno od prihodkov v, v kmetijstvu, od um, ži, nivoja življenja, od um, pogojev življenja na podeželju in tako naprej. In sprašujem, kje pa bi bili, če ne bi, bi, če ne bi imeli skupne kmetijske politike? In mislim, da moramo reči, da potrebujemo za mlade kmetovalce neko dolgotrajnejšo strategijo. Pri predložili ste predloge za reformo skupne kmetijske politike po letu 2020. Mogoče bi to strategijo morali podaljšati um, in da bi jo morali zasnovati do leta 2040-2050. Zunanji pogoji vedno bolj vplivajo na evropsko kmetijstvo in so mogoče celo bolj pomembni kot skupna kmetijska politika in to je razumljivo, gre namreč za konkurenčno sposobnost. Mogoče proizvajamo manj kot eh, konkurenti kmetijski obrati so manjši in po svetu ti postopki izgledajo drugače. Tam je konkurenčnost pomembnejši dejavnik, tudi kakovost, seveda, kar zadeva kmetijske proizvode. In mm, izvajajo se številni ukrepi, razen tega obstajajo bilateralni pogoji. Eh, komisija je pripravila predloge in gre seveda tudi za poenostavitev oziroma za poenotenje kmetijske politike na svetovni ravni. Um, um, težave dostopa do zemlišč, torej kupa zemlišč, tu je pravzaprav velik problem za mlade kmete um, zemljišča, površine so predmet špekulacij, veliko kapitala se vlaga v to in zato je potrebna globlja analiza. Pa še zadnje vprašanje. Problem varnosti, problem poenostavitve in upra, upra, upravljanja. Seveda sem za poenostavitev, vendar treba je zagotoviti spoštovanje standardov in treba se držati določenih načel. Če vse poteka dobro, potem je v redu. Ampak če izbruhnejo, naprimer, kakšne bolezni, eh, kužne bolezni, kaj, bom, kaj se potem zgodi? Vsi kličejo, in po upravi, torej da mora uprava ukrepati in tudi davkoplačevalec postavlja takšna vprašanja, želi vedeti in to vidimo tudi te, na tej seji, zakaj se uporablja denar, kam, kam gre denar. Tudi to je treba eh, spremljati zelo pozorno. 98 odstotkov kmetovalcev ta denar seveda korektno uporablja. Ampak kot v vsaki skupini, so seveda tudi v tej skupini ljudi, ki povzročajo težave. Davkoplačevalec želi predvsem videti, zakaj želimo rešiti problem mladih kmetov samo z več denarja. In eh, računsko sodišče je pokazalo, da um, še nismo videli, nikoli programa, ki bi se izkazal za tako neočinkovitega kot eh, ta. Uh, um, Gospa predsednica, ali ste rekli, da je program za mlade kmete neučinkovit? Seveda ni dvoma, da podpora za mlade kmete ni tako učinkovita, kot bi si želeli. Uh, številke govorijo same zase. Samo šest odstotkov eh, kmetovalcev je mlajših od 40 let. Številke torej to dokazujejo, ampak eh, programe moramo oceniti, ali so učinkoviti ali ne in potem bomo videli, kaj lahko naredimo, da bodo bolj učinkoviti. Želimo si več mladih eh, kmetov. Um, v kmetijstvu, ali je to odgovornost držav članic ali Evropske unije, mislim, da obeh. Potem imamo tukaj še davčne vidike. Z eh, eh, tega vidika je za regije in države članice veliko lažje prilagoditi davčne ukrepe za to, da bi mlade pritegnili v kmetijski sektor. Eh, potem storitve mobilnosti so tudi veliko učinkovitejše v določenih državah kot v drugih. O tem bomo torej razmišljali v kontekstu reforme po letu 2020. Predsednik odbora Agri pa je omenil tudi področje standardov in to je zelo pomembno tudi za vse naše trgovinske sporazume in za vse, kar počnemo v Evropski uniji. Uvedli smo ukrepe, na podlagi slinovke in parkljovke in drugih bolezni, ki so se pojavile v zadnjih letih v EU. E, skušali smo zagotoviti, e, da se upošteva e, kriterij od polja do krožnika in da naši potrošniki dobijo kakovostna živila. Mm, imeli smo tudi ukrepe v zvezi z geografskim poreklom, s promocijo v tretjih državah in tako naprej. mi se zelo prizadevamo za eh, kakovostno pridelavo hrane. Moramo pa več narediti tudi na področju trajnosti in pa zaščite naravnih virov. Eh, način, kako procesiramo hrano, eh, to je nekaj, s čimer se bo treba ukvarjati v okviru naslednje reforme SKP. Zagotoviti moramo tudi, da bodo naši kmetovalci in pa tisti, ki so udeleženi v prehranski verigi, da bodo vsi delali za isti cilj torej za visoko kakovostna živila. Um, to bo tudi ena od tem uh, v sporočilu jutri. Potem, kako bomo ukrepali v primeru bolezni ali pa katastrof uh, v prihodne, to je tudi del um, večletnega finančnega okvira. Seveda lahko pričakujemo, da bo prihajalo do naravnih katastrof zaradi uh, podnebnih sprememb ali pa zaradi izbruhov bolezni. In uh, zagotoviti moramo, da bodo sredstva na voljo za ukrepanje in za pomoč ljudem, ki bodo prizadeti. Mm, verjetno eh, bi morala regionalna politika in kmetijska politika tukaj bolj sodelovati. Eh, slišali smo tudi nekaj o viziji do leta 2050. Danes govorimo o okoljskih, gospodarskih in socialnih učinkih eh, SKP-ja. Eh, pri ekonomskih vidikih smo bili uspešni, eh, bilance so se izboljšale, več je izvoza, še posebej v državah, ki so sodelovali v programih. Ena je država ena od teh držav je tista, ki jo najbolj poznam, potem poznam tudi Portugalsko, Grčijo. Eh, več eh, dejavnosti se zdaj dogaja na eh, gospodarskem področju. Potem sta povezana tudi sektor kmetijstva in pa turistični sektor. Mm mislim, da bo treba narediti uh, na vseh teh treh področjih še več. Uh, trajnost se mi zdi tista ključna beseda povezana z obdobjem do leta 2050. Uh, eh, tukaj pa bo res treba narediti veliko več, kot smo naredili doslej. Uh, postaviti si moramo bolj ambiciozne cilje, tudi ko gre za doseganje naših mednarodnih zavez. Hvala. Hvala. Tudi sama moram še eh, izkoristiti vašo prisotnost tu. Če boste jutri v sporočilu napovedali, da bodo uh, Eh, kontrole premeščene na raven držav članic in generalni direktorat ne bo delal tega, kar je doslej delal učinkovito in sicer zagotavljal popravke, potem smo kot odbor žalostni zaradi tega. In razen tega bomo naslednje leto vas poklicali še prej v ta odbor, kajti to eh, delo pri korekturah uh, v generalnem direktoratu je bilo po moje zelo pomembno in tu smo bistveno izboljšali um, situacijo na področju neposrednih plačil. Ne more biti tako, da se bo komisija zanašala na države članice, računsko sodišče pa na komisijo in potem se ne ve, kdo je pravzaprav odgovoren. In to je zelo žalostna novica za davkoplačevalce. S tem se ne bi strinjali in razen tega bi bili tudi prisiljeni, da se upremo uh, temu načinu. Nekaj detaljnih vprašanj. V posebnem poročilu 16. leto 2017 o razvoju podeželja, to je sistemsko poročilo, ki se ukvarja s poteki, ki ima samo nekaj strani. Želim vašo politično oceno, ali je ta krovni sklad EZI in sem sudi tudi razvoj podeželja, ali se vam to zdi, eh, da je uspeh ali pa je to prineslo samo dodatne upravne težave. Torej, ali je ta krovni sklad uspešen ali ne, to je prvo vprašanje. Drugo vprašanje se nanaša na površine z ekološkimi um, ekološkim pominom. Imamo naprimer države z ves, visoko stopnjo napak, eh, Švedska 14 odstotkov, Slovaška 6,7 odstotka, tudi Francija ima visoko stopnjo napak. In um, zato je treba izvesti ukrepe, vendar problemi na tem področju se že dolgo obličejo. Um, in mogoče nam lahko kaj več poveste o razlogih za težave teh plačilnih agencij. Rekli ste tudi, da je eh, mađarski certifikacijski organ, ki je edini, ki ni podal izjave o zanesljivosti, torej ki ni verificiral izjave o zanesljivosti plačilne agencije in rekli ste, da bodo to storili do 1. februarja 2018 in sprašujem se, ali je tako dolg, um, dolg rok, ali je to. Um, res dobra ideja in ali naj se ne bi potrudili pospišiti te postopke, potem interesni konflikt na Češkem. Plačilno agencijo vodi um, poslanec, ki ima tudi druge poslovne stike, vendar na to opozarjamo že več let. In pomembno je, da se sedaj tudi uh, storijo ustrizni uk izvedejo ukrepi. In še nekaj, uh, s čimer se doslej nismo um, ustrizno ukvarjali, ker, kompleks, ker je tako kompleksno področje. Tržni ukrepi, kjer je veliko napak. Um, Avstrija 7 odstotkov pri vinu, Mačarska 5 odstotkov, šolsko mleko, Romunija 5,6 odstotka in tako naprej. Torej ti tržni ukrepi, in, ki se sproti spreminjajo, kaj, kakšni so načrti, da bi na tem področju se stvari izboljšale? In še eno vprašanje imam. Kot odbor za proračunski nadzor trpimo zaradi tega, ker um, kontrola, tudi strokovna kontrola, vidno potika preko finančnega pregleda. Torej, če govorimo o kontroli, potem vsi um, mislijo, da govorimo o finančnih kontrolah, ampak kolikšen je delež eh, strokovnih kontrol in koliko finančnih kontrol. To me zanima. Pri navskrižni skladnosti, to je naprimer um, eh, področje, ki ga ureja 18 uredbe in samo in manj kot 3 odstotka upravičencev se nadzira, kontrolira. 97 pa ne na kraju samem, kaj ti upravno kontrolo upravičenec pravzaprav sploh ne čuti. Eh, uh, želim si torej, da opozorite upravičence in javnost, kako malo se nadzira. 97 odstotkov se sploh ne nadzira na kraju samem. Torej, tiste, ki se kontrolira, potem so te kontrole seveda stroge, 97 odstotkov pa jih sploh ne kontroliramo. To je treba vendarle dodati, kajti drugače. Uh, Eh, si pri kontrolah vidno v defenzivi in je edini korak, da odpraviš kontrolo. Ampak če bomo odpravili kontrolo, ne bomo dosegli rezultatov, ki jih imamo. In še eno vprašanje. Prebrala sem vaš intervju o Brexitu in Irski v prejšnjem tednu in to se mi zdelo zelo impresivno in zanimivo. Kako pa ocenjujete posledice za Eh, irsko kmetijstvo Brexita, tudi v povezavi s eh, Severno Irsko. Torej, to je seveda vaša država članica, ampak za nas bi bilo zanimivo nekaj slišati o tem. In potem sem hotela še eh, spregovoriti o temi, ki mi je že zelo dolgo pri srcu. Na k področju kmetijstva je veliko kolegov v odboru za kmetijstvo, ki so kmetje. Um, um, in potem imamo tu študijo o interesnih konfliktih. Torej, kako generalni direktorat ravna s um, permanentnim um, interesnim konfliktom sogovornikov, tudi gospod Cikerski, tudi pri vas je to problem. Ne moremo dopustiti, da tisti um, oblikujejo pravila, ki neposredno profitirajo od teh pravil. Komisija mora eh, biti dejavna na področju preprečevanja interesnih konfliktov in želim vedeti, kaj delate na tem področju in sedaj je beseda vaša. Uh, Hvala, gospa predsednica. Um, še vidno bo visoka stopnja zanesljivosti, kar zadeva porabo eh, davkoplač, eh, denar davkoplačevalcev. Sistem, ki smo ga vzpostavili za zaščito proračuna, je eh, pokazal tudi v današnji obravnavi, da ta sistem deluje. Stopnja napake je zelo nizka, ena med najnižjimi doslej in um, veliko smo storili tudi na področju um, razvoja podeželja, in um, tam želimo stopnjo napake še znižati. Uh, gre za bolj usmirjene ukrepe in tudi za bolj kompleksno politiko, eh, to področje razvoja podržanja. Gre za sofinanciranje, za mešanico pristopov, ki jih je treba seveda še izboljšiti. Poenostavitev politike bi seveda tudi pripomogla k zmanjšanju stopnje napak, naprimer uporaba Eh, poenostavljenega obračunavanja stroškov in tu moramo sodelovati z um, um, generalnim direktoratom za eh, regije, za regionalni razvoj in tako naprej. In treba je najti skupna pravila. Akcijski načrti in poenostavitev, eh, to verjetno ne bo zadostovalo, da bi znižali stopnjo napake pod 2 odstotka. Politika torej treba je eh, omejiti politiko na nekaj ukrepov, ki jih je tudi lahko nadzirati. Torej, vedno več je eh, programov na eh, področju razvoja podeželja. Če bi to seveda znižali na nižjo število takih programov, bi se znižala tudi stopnja napake se bi, da bomo še naprej radi sodelovali z vami in z računskim sodiščem, da bi prispevali k zniženju ti stopnje napak. Kar zadeva na specifično države, ki ste jih omenili, Mačarska 2016, eh, eh, glede izjave o zanesljivosti za Mačarsko, to še ni potrjeno strani EFRD. To mnenje eh, naj bi dobili 15. februarja 2018 skupaj eh, z letnim poročilom o certifikaciji. In eh, takrat bomo potem tudi ocenili te mnenja. In tudi vsi računi do takrat še ne bodo na razpolago, da bi lahko to preverili. Potem Švedska, Slovaška nimam uh, teh podatkov, tudi vam bom poslal, potem o Češki sem že govoril, kar zadeva interesni konflikt. In tu gre za nasplošno za interesne konflikte. Vse te pritožbe um, upoštevamo in eh, če imamo pomisle, ki se sproži tudi preiskava, tudi v. Uh, um, skupaj z ULAFom, torej ta preiskava na Češkem še ni zaključena in ko bo, bomo poročali o rezultatih, seveda pa imajo tudi države članice pristojnosti um, na področju interesnih konfliktov, če, um, uh, ko, uh, ki pošiljajo seveda svoje predstavnike na sestanke um, evropskih inštitucij, ampak ali um, to pomeni, da naprimer kmet ne bi smel biti več član um, odbora za kmetijstvo v Evropskem parlamentu. Um, verjetno zadostuje, če poda to izjavo, da ni interesnih konfliktov in da ni vključeno nobene goljofije. Torej mislim, da potrebujemo nek uravnotežen pristop, kaj si pričakujemo od ljudi v zvezi z interesnimi konflikti. Potem tržni ukrepi še enkrat, tržni ukrepi se zdijo, da, tam, eh, da tam nastopa, prihaja do veliko napak, eh, tudi pri izvajanju teh smo odvisni od držav članic in um, za različne tržne ukrepe namenjamo veliko denarja, seveda pa je tudi uprava razmeroma zahtevna potem kompleksno vprašanje, ampak jaz nisem računno vodja in eh, ker ste govorili o finančnih revizijah, o finančnem upravljanju in tudi o naskrižni skladnosti. Pet odstotkov eh, pregledov se izvaja, kontrol in sodelujemo pri tem seveda tudi z računskim sodiščem. mislim, da to kar dobro poteka. Sistemi, ki so, ki jih imamo, kažejo, da če si ogledamo vzorci zadnjih let, se kmetovalci zavidejo pravil, države članice poznajo pravila, včasih so nesrečna zaradi teh pravil, ampak eh, zgleda, da ta eh, um, to skupno upravljanje um, dobro deluje. Seveda bomo uporabili tudi nove satelitske tehnologije za pridobivanje informacij in upam, da bo na ta način um, uspelo izboljšati te kontrole in da bo navskrižna skladnost bolj zanesljiva. Ampak navskrižna skladnost če to primiramo um, mm, s političnimi področji, za kateri v drugih generalnih direktoratih se mi zdi, da smo bili uspešni in tu gre za podnebne spremembe, za vodo in tako naprej, kjer je možno poenostaviti postopke, kljub temu pa zagotoviti spoštovanje pravil, um, če se namenja denar za, ukrip, za določene ukripe. Potem, kar zadeva Brexit nočem eh, vam vzeti preveč časa. Gospod Flanagan in jaz bi seveda se lahko sprla tudi tu. Tu ni dobrih novic za Irsko um, v zvezi z Brexitom in tudi ne za Združeno kraljestvo in za Evropsko unijo. Um, mi imamo seveda zelo uh, tesne. Um, trgovinske stike z Združenim kraljestvom in tudi skupni prostor eh, z, um, za potovanja, kjer ni mejnih kontrol in sicer že zelo dolgo ne. 48 odstotkov eh, kmetijske trgovine je Združenim kraljestvom in 3 milijone litrov mlika vsak dan se Severne Irske se predeluje v Irski republiki in tu vidimo potem, do kakšnih praktičnih problemov bi lahko prišlo, um, ki sedaj um, vsak dan kooperirajo čezmejno in moramo zagotoviti, um, da delujejo ti trgovinski odnosi in da um, se ohrani mir na irskem samem, seveda pa da zagotovimo dobro sodelovanje in dobre odnose tudi z druženim kredistvom. Um, um, tisti, ki so uh, glasovali za izstop iz um, Evropske unije v, na severnem irskem, um, pa so kljub temu um, si želijo, da ostane režim na Irskem takšen, kot je. In upam, da eh, se bo dobra volja Evropske unije do Irske nadaljevala in da nam bodo pomagali rešiti te težave, s katerimi se soočamo. Nisem vas slišala povedati nič o um, integraciji Ila in Esi trenutno poteka razprava s komisarko Tajsnovo in Britu in sicer glede tako, tega, kako imeti več skupnih pravil kot um, ločenih pravil pri različnih programih. Mislim, da lahko zagotovimo večjo komplementarnost in um, sinergijo, uh, kar bi tudi zmanjšalo kompleksnost teh, kompleksnost teh problemov. In um, glede tega pripravljamo torej poenostavitve in izboljšave za naslednjo um, programsko obdobje. Kolege Born je na vrsti zadnji. Hvala, komisar. Žal bom moral poti, ti, zapustiti dvorano. Najprej se želim zahvaliti za vaš komentar. Uh, um, v tem tednu v zvezi z Brexitom. Um, torej, vaš intervju um, je imel velik odmev. Eh, govorili ste videti eh, tudi o posledicah eh, Brexita za kmete. In prosim, da vidno opozarjate na to, kajti to bo vplivalo tudi na vlado v Združenem kraljestvu, da nam bodo dali več posluha, tako da bomo našli nek skupen pristop. Imate seveda težko delo. Če date kmetom vse, kar si želijo, še vedno ne bodo zadovoljni um, um, želim, veliko pritožb kmetov je bilo. Appreciate your comments on that. And- da se je z ADP začelo poznaje. Ne vem, ali so kakšne lekcije za prihodnost, za program 2000, pod letu 2020, tako da se s tem ne bo začelo tako pozno kot doslej. Potem drugo vprašanje, fleksibilnost, ki se zagotavlja državam članicam glede eh, uporabe denarja. Eh, iz različnih stebrov in prerasporeditev med stebri 1 in 3 mnoge države bodo denar vzeli iz drugega stebra v prvi stebr. In zato vas sprašujem, ali to res pomaga um, skupnostim, ki živijo na podeželju in še mladi kmetje, mnogi so že opozorili na to. Če govorimo torej o učinkovitosti, kako pa jo sploh mirimo, um, lahko to merimo tako, ali je res vedno več mladih, ki se udejstvuje v kmetijstvu ali ne. Um, torej kmetje, ki um, imajo otroke, um, torej tam ugotavljamo, da otroci enostavno nočejo nadaljevati te dejavnosti. Um, mogoče ta program nima tega učinka, kot ga imate rekli. Ampak, če se želimo osredotočiti na mlade kmete, bi morali eh, vključiti tudi nove kmete, eh, kaj ti eh, eh, eh, lahko bi tudi tistim, ki želijo prevzeti kmetije, naprimer, eh, pomagali, da se jim to olajša hvala. E, vem, da je to nekaj, kar vam je zelo pri srcu in sicer program za razvoj podeželja. S tem se je začelo pozno, kajti um, gre seveda za sofinanciranje, ki ga morajo zagotoviti države članice in um, treba je upoštevati proračunske postopke tudi v državah članicah, ampak um, do sedaj imamo 23, stop, 23 e, odstotno absolutno investicijsko stopnjo pri tih programih za razvoj podeželja. E, sicer je prišlo do nekaj sprememb v zadnjih letih, e, da bi državam članicam e, omogočili večjo fleksibilnost in namenili več denarja področjem, ki prvotno niso bila predvidena za ta sredstva. Um, um, torej, um, ampak ob koncu postopka je e, izkoristek 96-97 odstoten ta absorpcijska stopnja. In mislim, da e, smo pri 22,8 odstotkov vključno s predhodnim financiranjem pri teh programih za razvoj podeželja in to ni tako slaba številka, ampak seveda bomo upoštevali to, kar ste rekli. Potem um, premestitev sredstev iz drugega v prvi stebr. Dve državi ste mogoče pri tem res malo pretiravali. Če želimo izbrati um, pristop, ki temelji na ciljih, moramo seveda tudi videti, si ogledati, ali je možno omejiti obseg premikov sredstev iz drugega v prvi stebr. Kajti mnogo, je, mnogo lahko storimo na področju razvoja kmetijstva in predvsem v povezavi z eh, varstvom okolja. In govorili ste seveda o mladih kmetih. In strinjam se, da, strinjam se z vašo oceno glede tega. Torej, govorili ste ne samo o eh, mladih, temveč tudi novih kmetih. Ja, dobro, eh, če se kdo na novo Eh, želi um, začeti ukvarjati s to dejavnostjo, potem um, bi lahko um, seveda to storili tako, da um, ne bi upoštevali samo te starostne meje pri, pomo pri pomoči. Um, uh, torej, izobraževalni sistem um, um, se, je razvijal, se je razvil tako, da um, je danes pravzaprav lažje za, uh, tudi za mlade, da prevzamejo kmetijo in da to uskladijo s svojimi interesi. Torej na vsak način um, moramo um, se potruditi za usposabljanje, za pridobitev eh, spritnosti in znanj, predvsem tudi za tiste mlade, ki želijo ostati na kmetiji in ki želijo ohraniti eh, kmetijsko dejavnost staršev. Hvala. S tem smo ob koncu te razprave. Gospod Milionis, ali želite še enkrat besedo? Ja, Želim ob koncu povedati, da se strinjamo s poročevalcem gospodom Cilerjem, da potrebujemo boljše informacije o razdelitvi teh sredstev in upoštevamo tudi njegov komentar eh, glede izvoznih trgov. Kmalo bomo začeli revizijo o stabilizaciji, o ukrepih za stabilizacijo prihodkov in cenim um, komentar um, številnih poslancev v zvezi z um, programi za razvoj podeželja. Razvoj podeželja je ključno področje za naše prihodnje delo. In sedaj dobi ob koncu besedo spet poročevalec. Hvala, gospa poročevalka gospa predsednica, najprej želim odgovoriti gospodu Flemingenu. Sicer grime včasih eh, ob Hajlu, ob nedeljah, po nemško je to komunion, vendar nisem komunist, čeprav sem živel v državi, kjer je komunizem bil državni cilj in na, os, na izkušnji eh, svojega tasta sem eh, ugotovil, kakšne so bile posledice te politike. Bil je eh, kmet. Eh, Z srcem in v 60-ih letih so podržavili njegovo lastnino. Kmetijstvo v eh, Nemški demokratični republiki je bilo usmirjeno tako, da so jo razumeli kot industrijsko kmetijstvo po sovjetskem vzoru z velikimi površinami in ne glede na okoljske pogoje je bilo treba obdelovati zemljo, kmetijski obrati so morali kemični industriji odkupiti izdelke in jih uporabiti na poljih in tudi to ni v skladu s eh, trajnostjo in z izboljšanjem um, okolja. In zato um, bomo sedaj zgradili most do današnje situacije. Danes se podobno dogaja po tržnimi pogoji. In tu e, spet omenjam vzhodno Nemčijo, pa ne samo to. Kmetijska zemlišča, pa tudi kmetijski izdelki in gospod Sikierski je to poudaril, postajajo predmet špekulacij. In če govorimo o mladih kmetih ali o ljudih, ki želijo začeti s to dejavnostjo, ki um, zahteva določen način ravnanja in določeno strast. Torej, za te ljudi ni enostavno vstopiti, ker so cene zemlišč se bistveno povečale v zadnjih letih in ker postaja množična produkcija pravilo za nižanje cen. Za nekoga, ki se hoče na novo lotiti kmetijstva, je zato tem težje. Uh, In ne samo zato, smo, imamo v sodno-nemških deželah dve združeni kmetov in sicer združenje, ki um, izvaja industrijsko kmetijstvo in drugo združenje, ki želi izvajati kmetijstvo ob upoštevanju okoljskih vidikov in to bo prav gotovo izziv tudi za prihodnost. Evropski parlament je v proračunskih razpravah uveljavil, da bo 2018 prišlo do zvižanja sredstev za mlade kmete. Vendar še enkrat, denar ni vse, tudi ostali okvirni pogoji morajo ustrizati tako, da mladi um, se izpostavijo temu izzivu. Razprava se s tem je začeta in se bo nadaljevala tudi v odboru za proračun se bomo s tem ukvarjali. In to, kar je povedala predsednica, da naj bi sredstva za razvoj podeželja bolje povezali sredstvi iz drugih skladov EZI, predvsem skladom za razvoj podeželja, to samo podpiram, kajti na ta način je možno pripraviti boljše um, teritorijalne investicijske programe, kot če to poteka ločeno. Hvala milijonisu in kolegicam in kolegom iz računskega sodišča, eh, komisarju Ogenu in njegovim sodelavkom in sodelavcem tudi za podatke, ki so jih posredovali in seveda se želim zahvaliti tudi uh, svetovalcem, kot so Ilersu, gospod Cihin Gutles Reichl. Brez njihove pomoči ne bi mogel opraviti tega dela kot poročevalec. Hvala. S tem smo ob koncu te točke, gospod komisar, hvala, da ste prišli. Hvala, da ste ostali dlje, kot je bilo predvideno, kajti kot vidite, pri nas eh, obstaja velika potreba po teh pogovorih. Um, bomo videli, kaj boste storili jutri, od tega bo odvisno, ali boste morali priti tudi naslednje leto. In sedaj smo pri naslednji točki 9, študija o začasnih nadomestilih za nekdanje nosilce funkcij v EU, premalo pogojev, prisrčno pozdravljam firmo Plumajer in Sams, ki je pripravila to študijo in sedaj bi bilo dobro, če ne bi eh, eh, bil tak hrup v dvorani, prosim, da zapustite dvorano mirno. Eh, poročevalec je gospod Savana in predstavitev, torej tisti, ki bodo predstavili študijo, dobijo besedo in jih prosim, da začnejo s predstavitvijo. Prosim. Uh, um, ja, najlepša hvala, gospa Gresle, da ste nas povabili, da predstavimo to študijo. Nisem uh, eh, posem prepričan, gospod Sarvama, ali boste vi začeli ali ne jaz začnem. Dobro, jaz torej. Najlepša hvala, da ste nas povabili eh, na vašo sejo, da vam predstavimo to študijo, ki govori o prehodnih nadomestilih in kričal bom, tako da me boste vsi slišali. Torej, Skupaj z kolegom Kristofom Dempkejem bom eh, na kratko predstavil pregled eh, prehodnih eh, oziroma začasnih nadomestil. Govorili bomo o nekaterih ključnih točkah, kaj so ta nadomestila, zakaj obstajajo, kdo prejema ta nadomestila, kako dolgo, koliko in tako naprej. In kaj se dogaja. Eh, v obdobju, eh, ko si upravičen do tega nadomestila. Torej, želimo podati pregled o teh začasnih nadomestilih. Potem bomo na kratko spregovorili o praksah v različnih državah članicah Evropske unije, v tretjih državah, eh, v mednarodnih organizacijah in tako naprej. In Zatem eh, želimo eh, preprosto vašo pozornost usmeriti na eh, reformo sistema v Evropski uniji. Bi vam, te ideje bi vam lahko služile kot navdih in na koncu bom predstavil še priporočila. Torej, prva točka. Kaj so začasna nadomestila? morda to že veste, to so plačila, ki se izvajajo v določenem obdobju in sicer nekdanjim članom različnih institucij. In eh, ta izplačila naj bi bila časovno usklajena eh, z eh, dolžino eh, oziroma z trajanjem zaposlitve v inštitucijah Evropske unije. Eh, upravni okvir ponujejo različne inštitucije in sicer v skladu z različnimi postopki. Vsi boste poznali eh, statut eh, Evropskega parlamenta in odločitev 2005 skozi 684. Ta razlaga tudi koncept teh začasnih nadomestil. Leta 2016 je bila izvedena reforma, ki je uvedla nekaj pomembnih sprememb, tako da eh, za člane sveta komisije, eh, sodišča, Evropskega računskega sodišča, eh, za varuha človekovih pravic, nadzornika, notranjega nadzornika in tako naprej imamo različna določila glede na to, ali so bili zaposleni v evropskih inštitucijah pred 4. marcem 2016 ali pa so se zaposlili šele po tem datumu. Ogledali si bomo tudi eh, Evropsko centralno banko in Evropsko investicijsko banko. In eh, ti dve banki imata eh, pristop, ki temelji na pristopu drugih inštitucij. Sedaj pa eno izmed prvih vprašanj, ki smo si jih zastavili, zakaj sploh imamo ta začasna nadomestila zakaj pri teh nadomestilih sploh gre, ali gre tukaj za to, da odgovorimo na uh, negotovo finančno situacijo, v kateri se lahko znajde uh, jo zaposleni uh, v evropskih inštitucijah po zaključku mandata. Torej, ta finančna negotovost je omenjena v našem poročilu. V eh, pogovorih z predstavniki inštitucij pa eh, smo slišali, da eh, naj bi šlo tudi za povezavo z navskrižjem interesom, torej skušali naj bi preprečiti navskrižje interesov, ko se izteče torej mandat nekdanjih članov, mm, se ti ne bi smeli zaposliti na področjih, ki lahko povzročijo navskrižje interesov in uh, to pravzaprav eh, se nanaša na zgodovino začasnih nadomestil. Arhivi Evropskega sveta so nam bili v veliko pomoč pri eh, prvi zasnovi začasnih nadomestil za evropske inštitucije. Na fotografiji lahko vidite podpis Pariške pogodbe leta 1951. Takrat je šlo za skupnost za premog in jeklo. In prehodna oziroma začasna nadomestila so bila takrat odobrena za obdobje treh let. Kolega Kristjan pa se bo poglobil v ti dve vprašanji. In spregovoril bo o tem, kaj eh, literatura pravi o teh eh, dveh eh, temah, torej o finančni negotovosti in pa na skrižju interesov. Potem pa bomo nadaljevali s pregledom. Ja, dobro jutro. Preden to storimo, mi dovolite, da podam nekaj splošnih pripomb na to temo. Pravzaprav govorimo o omejitvah po zaposlitvi in uh, o tem se pogovarjamo že od leta 1951 naprej. Imamo upravni okvir, ki uh, se nanaša na začasna nadomestila in sicer že od leta 1961. Eh, torej, 70 eh, let že traja pogovori eh, na to temo in 55 let že imamo regulativni okvir. Zelo zanimivo se mi je zdelo, ko sem izvajal študijo na to temo, da zaposleni v Evropski uniji, raziskovalci, znanstveniki, vel, vemo veliko o politikih, o njihovi karieri, o škandalih, o krizah, o političnem sistemu, o sprejemanju odločitev, o inštitucijah. Ampak zelo malo oziroma nič ne vemo o tem, eh, kaj se s politiki zgodi eh, potem, eh, ko zaključijo za svojim mandatom. Skoraj da nobenih podatkov ni o tem, kaj politiki počnejo potem, ko se njihov mandat konča. In to je potrebno eh, povezati eh, z še enim pojavom. Enako velja tudi za začasna nadomestila. Nobene študije nismo našli in nobene primerjalne študije, takšne študije sploh ne obstajajo, o eh, začasnih nadomestilih. Nobenih raziskav ni bilo izvedenih o učinkovitosti začasnih nadomestil nobenih raziskav ni bilo izvedenih o uh, učinkovitosti, koristnosti uh, teh začasnih nadomestil in tudi ne o potrebah po začasnih nadomestilih. V akademskih raziskavah obstaja le eno soglasje in to je soglasje, da izvedenci verjamejo, da so uh, začasna uh, nadomestila upravičena. Upravičena zaradi tega, ker so uh, politiki uh, zaposleni za poln delovni čas in morajo prijeti ustrezno nadomestilo za svoje delo. In zaradi tega, ker ni, ne obstajajo nadomestila za brezposelnost uh, za uh, politike. In zaradi tega. Uh, je obstoj eh, teh začasnih nadomestil upravičen. Sedaj pa uh, se pojavi problem in sicer, da v uredbi 2016 skozi 300 in 422 skozi 67 uh, ehm, obstaja razlog eh, za izplačilo začasnih nadomestil. Ta naj bi bila izplačena zaradi finančno negotovega položaja po koncu mandata. Torej, eh, gre za to, da naj bi te osebe prejele nadomestilo eh, za obdobje finančne negotovosti. In ravno na to temo obstaja nekaj raziskav, ne prav veliko, kot sem dejal, ampak nekaj ampak nobenih eh, dokazov ni, ki bi podpirali to trditev. Zelo malo politikov je eh, oziroma se sooči eh, z finančno negotovostjo. Mislim, da imamo torej problem. Problem z verodostojnostjo tega prehodnega obdobja finančne negotovosti. Problem je, da regulativni okvir pravi, da so začasna nadomestila potrebna zaradi tega, da bi eh, politikom eh, zagotovili pomoč v času finančne negotovosti po koncu mandata. Ti finančne negotovosti pa pravzaprav praktično ni. V prihodnosti se bo pojavil uh, velik problem. E, in sicer celoten regulativni okvir, kot ga imamo pred seboj, ne temelji na dokazih, ne temelji na dejstvih. Ne gre za verodostojen regulativni okvir, če želite, da tako rečem. Potem pa so tukaj še dodatna eh, pravila, ki omogočajo politikom, da zahtevajo začasna nadomestila, če tudi, če tudi so našli zaposlitev v zasebnem sektorju. In to je izjemno problematično. Kaj ti? Prej kot slej bo uh, to vodilo v uh, kritike medijev in pa javnosti. tukaj eh, gre eh, za očitek, da politiki eh, delajo zgolj sami sebi v korist. Torej, treba bo spremeniti ta okvir, hkrati pa ga utemeliti na dejstvih. In kolikor verjamem oziroma kolikor lahko vidim v tem trenutku, eh, so dokazi za potrebo po tem nadomestilu eh, pravzaprav ne obstoječi. Sedaj pa k pregledu, kdo ima pravico do eh, začasnih nadomestil. Tukaj so navedeni odstotki Eh, v parlamentu je 755 članov, potem pa so tukaj tudi sodniki, generalni tožilec, eh, eh, potem 28 članov Evropske komisije, 28 članov Evropskega računskega sodišča in seveda nekateri drugi nosilci mandatov v evropskih inštitucijah, kot recimo varov človekovih pravic, eh, nadzornik eh, za varstvo podatkov, eh, potem uslužbenci Evropske centralne banke in tako naprej. Kako dolgo uh, se lahko izplačuje to nadomestilo? Kot sem dejal, je bila izvedena pomembna reforma leta 2016 in ena izmed pomembnih sprememb, ki je bila uvedena, je eh, eh, bila eh, tudi reforma trajanja tega nadomestila. Torej obdobje izplačevanja je bilo skrajšano. V uh, rdečem stolpcu lahko vidite zaposlitvene omejitve in v uh, temnem stolpcu eh, trajanje izplačevanja nadomestila. Torej obstajajo razlike, kot sem dejal, torej prišlo je do skrajšanja obdobja, ampak še zmeraj obstajajo razlike. V Evropski centralni banki To obdobje še zmeraj traja 36 mesecev, eh, v drugih inštitucijah znaša 24 odstotkov. Oziroma 24 mesecev. Ni pa tudi nobene uskladitve z eh, zaposlitvenimi umejitvami po koncu zaposlitve. Tudi v nekaterih inštitucijah Eh, in sicer v nekaterih inštitucijah eh, so omejitve eh, veliko večje, kot recimo v primeru predsednika sveta, Evropske centralne banke in tako naprej. V drugih inštitucijah pa bo po letu 2016 prišlo do spremembe in sicer 24 eh, eh, mesecev se bodo izplačevala začasna nadomestila, medtem ko bodo omejitve eh, trajale 36 mesecev. To bo veljalo recimo za Evropsko računsko sodišče in Evropsko sodišče. Recimo, nekdo, ki je bil zaposlen pet let v Evropskem parlamentu, naj bi prejel približno 50 tisoč evrov, v drugih inštitucijah pa uh, eh, vsega ta razpoložljivost. Pa obsega ta znesek približno 20 eh, tisoč eh, evrov in seveda za obdobje treh let. Sedaj pa preglednica. V modri barvi lahko vidite sredstva namenjena Evropskemu parlamentu, v rdeč, rdeča krivulja prikazuje stanje v Evropski komisiji. Eh, vertikalne eh, črte pa kažejo obdobja volitev v Evropski parlament oziroma pričetek eh, mandata oziroma konec mandata v Evropski komisiji. Gre za nekaj več kot 15 milijonov evrov po zadnjih evropskih volitvah. In še zadnja točka v tem pregledu, kaj se dogaja tekom eh, izplačevanja tega nadomestila. Nekdanje poslanec mora biti v stiku z inštitucijo in mora eh, poročati o eh, svoji zaposlitveni situaciji. Ta lahko vpliva na izračun začasnega nadomestila. če nekdajni poslanec Evropskega parlamenta sprejme položaj v drugi evropski inštituciji ali pa eh, javni inštituciji, potem eh, se avtomatično zmanjša začasno nadomestilo, vendar pa. Eh, Eh, ni eh, nobene spremembe, če se poslanec zaposli, eh, nekdanje poslanec zaposli v zasebnem sektorju. V drugih inštitucijah se prekine izplačevanje začasnega namestila v primeru, da poslanec eh, oziroma v primeru, da eh, se eh, zaposleni zaposli v neki drugi inštituciji in pride do eh, znižanja namestila, ne glede na to, kde, ali gre za javni ali pa za zasebni sektor. Eh, Poročilo skuša posredovati tudi nekaj informacij o stališču različnih držav članic, pa tudi tretjih držav, kot sta Švica in Kanada, in pa različnih evropskih in pa mednarodnih organizacij. Kako uh, oni urejajo začasne nadomestila? To bi nam lahko uh, služilo kot navdih. Naj eh, navedem le nekaj primerov za ponazoritev situacije v Španiji in pa v Kanidi, recimo imamo recis, zelo tesn, tesno povezavo med začasnimi nadomestili in pa uh, omejitvami pri zaposlovanju v Belgiji, Švici in Združenem kraljestvu. Imamo določilo, da uh, če uh, politik prostovoljno odstopi, uh, potem uh, začasno nadomestilo ni izplačano na švedskem in v Švici eh, obstajajo zelo zapletena določila, ki eh, povezujejo eh, začasno nadomestilo s potrebami eh, nekdanjega eh, zaposlenega. Na švedskem je to povezano tudi s starostjo. Eh, v nekaterih državah, Kanadi, Češki republiki, Združenem kraljestvu in Italiji, eh, imajo zgolj enotno izplačilo po eh, prenehanju zaposlitve. V eh, Franciji obstajajo pobude za iskanje nove zaposlitve in v nekaterih državah se izplačilo uh, avtomatično prekine, ko se uh, oseba ponovno zaposli. In v Španiji uh, Eh, skušajo nasloviti tudi vprašanje poročanja eh, o, eh, začasnem, o začasnem nadomestilu in sicer je uh, Urad za socialne zadeve uh, obveščen o vseh spremembah v zaposlitvi uh, nosilca uh, določene politične funkcije. Kristjan, ja, eh, kar pa zadeva priporočila, bom kratek, eh, da bomo imeli dovolj časa, da o tem razpravljamo. Prvi zaključek je, da je regulativni okvir izjem, izjemno razdrobljen in mislim, da je to zelo težko upravičiti. Eh, da so um, nadomestila različna, to je lahko upravičiti, ampak tudi obdobje um, trajanja izplačevanja je izjemno različno. V svetu eh, so lahko nadomestila znižana, kadar se nekdo zaposli v javnem sektorju, v Evropskem parlamentu. Ne, mislim, da je to zelo težko utemeljiti in zaradi tega bi predlagali, da eh, se ta ukvir uskladi. Kar potrebujemo, je okvir, ki temelji na dejstvih. Torej, potrebujemo več dokazov o celotni zadevi, več raziskav. Nič ne vemo praktično o vprašanju, kako in zakaj so prehodna nadomestila povezana, začasna nadomestila povezana z navskrižjem interesov. Ali lahko ta začasna nadomestila še okrepijo navskrižje interesov ali pa uh, zmanjšajo navskrižje interesov. To uh, vse je predmet ugiban in to se mi zdi zelo problematično. Poleg tega verjamemo tudi, eh, da bi bilo smiselno, razmisliti o novih inovativnih metodah, eh, idejah. V nekaterih državah smo videli, da eh, se začasna nadomestila uporabljajo kot spodbuda za iskanje nove zaposlitve. Zakaj ne bi izplačevali ta začasna nadomestila samo v primeru, eh, da je ugotovljena potreba po izplačevanju začasnih nadomestil? Zakaj ne bi začasna nadomestila postopno eh, zniževali, zato da bi vzpodbudili eh, posameznike, da si poiščejo novo zaposlitev. Eh, poleg tega je lahko za nekatere pomembne politike psihološko zelo težko prebroditi obdobje po koncu politične karijere. Zakaj ne bi to povezali z drugimi instrumenti, kot recimo z svetovanjem? Eh, čas eh, potem, ko se konča politična karijera posameznika, je lahko zelo težaven tudi za celotne družine. Torej, eh, osredotočamo se zgolj na materialne vzpodbude, ne pa tudi na druge oblike pomoči. Potem pa tudi si moramo zastaviti vprašanje, ali naj bi bilo začasno nadomestilo izplačeno tudi v primeru, da se nekdo sam odloči, da bo prenehal upravljati svojo funkcijo. Kaj ti eh, pogosto se ta začasna nadomestila kljub temu izplačujejo? Tudi to se eh, zdi nekoliko problematično. In na zadnje, in zelo malo časa imamo za razpravo o tem, Če se vrnemo v obdobje 1951, eh, eh, ko so obstajale omejitve eh, za zaposlitev po upravljanju mandata, mislimo, da je čas, da uskladimo to obdobje omejitev z začasnimi nadomestili. Ti dve obdobje je potrebno na vsak način uskladiti. Poleg tega pa eh, seveda obstaja potreba tudi za boljši nadzor nad eh, izplačevanjem teh nadomestil. Pogovarjali smo se z različnimi inštitucijami in rečeno nam je bilo, da. Je precej eh, težko obdržati stik z nekdanjimi eh, poslanci in da se morajo v veliki meri eh, opirati na zaupanje, na letne izjave, načeloma stvari dobro delujejo, ampak seveda se pojavljajo tudi določene napake. In zaradi tega mislim, da bi bilo potrebno eh, zahtevati, eh, da se letni izjavi eh, doda davčna napoved. Trenutno je to prostovoljna odločitev vsakega posameznika. Na ta način bi se lažje izognili napakam. Najlepša hvala in veseliva se že vprašanj in pa komentarjev poslancev. Herzlichen Dank, sehr interessant. Najlepša hvala. E, toliko zabave za tako malo denarja. Hvala lepa. Imam e, vprašanje. Obravnavali ste e, nosilce mandatov in pa nosilce različnih funkcij. Torej, tukaj gre za tiste, ki spadajo uh, v uredbo 2016. V Nemčiji pravzaprav uh, strogo razlikujemo med tema dvema kategorijama. Zakaj ste eh, ti dve kategoriji pomešali? Hvala lepa. Um, ja, verben, um, yeah, ja, sorry, we, we tried... Poskušali smo uh, ti dve kategoriji obravnavati ločeno v uh, poročilu, v različnih uh, razdelkih. Torej, uh, mogoče sem tole nekoliko napačno predstavil, govoril sem o nosilcih funkcije, ampak eh, v poročilu razlikujemo med nekdanjimi poslanci Evropskega parlamenta in pa nosilci različnih političnih funkcij v drugih inštitucijah. In tudi v uh, akademskih raziskavah eh, so te raziskave izjemne, so te razli, uh, je ta razlika izjemno jasna. Torej, to je uh, zgolj uh, moja napaka. V študiji pa smo si seveda ogledali eh, člane Evropskega parlamenta in tudi nosilce političnih funkcij. Hvala lepa, besedo dobi poročevalec Petra. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi eh, rad čestital eh, Evropskemu oziroma oddelku Evropskega parlamenta za politične raziskave in sicer natančneje za proračun ter gospodu Blomajerju in gospodu Demkeju za odličen pregled tega izjemno eh, pomembnega področja, vsaj jaz tako menim. Res je čas, da se poglobimo v to vprašanje, eh, ki se nanaša na eh, demokratični nadzor in pa na preglednost Evropske unije in pa. Uh, vpliva tudi na ugled Evropske unije v očeh javnosti. Potrebno je dobro nadzorovati eh, določila za izplačilo začasnih nadomestil nekdanjim poslancem, članem računskega sodišča, eh, Evropskega sodišča in drugim visokim politikom, eh, ki delajo v Evropski uniji. Eh, je zelo pomemben. V preteklih letih smo videli nekaj zaskrbljujočih primerov, eh, kjer so eh, se nekdani nosilci političnih funkcij odločili za upravljanje eh, druge dejavnosti in so še zmeraj prejemali veliko sredstev iz proračuna Evropske unije v obliki začasnih nadomestil. Po drugi strani pa se moramo zavedati pravne podlage eh, in pa eh, zakonodaje eh, za izplačevanje začasnih nadomestil. To je povezano tudi z verodostojnostjo teh nadomestil. Študija je pokazala, da so ta nadomestila izjemno razširjena, hkrati pa so tudi zlahka utemeljena. Vendar pa pogosto uh, stojijo na zelo majevih nogah. In uh, v veliki meri uh, je eh, pravilnost uh, izplačevanja teh nadomestil uh, na uh, plečih prejemnikov. Začasna nadomestila so tudi povezana z napakami in nepravilnostmi. Uh, Torej lahko povsem uh, podprem uh, priporočila v študiji, zares eh, potrebujemo pregled uh, te uh, zakonodaje, ki bo temeljil na dokazih, kot je dejal gospod Demke. Uskladiti moramo pravila za vse inštitucije Evropske unije, za vse prejemnike začasnih nadomestil in zagotoviti moramo, da se bodo začasna nadomestila izplačevala zgolj v primeru, da je eh, njihovo izplačevanje upravičeno in da so pogoji izpolnjeni. Ampak, da bi lahko to storili, moram povdariti, da uh, sedaj na uh, podlagi te študije, ki je presenetljivo prva akademska študija na to temo, to je neverjetno, da bomo torej na podlagi te študije potrebovali nadaljne raziskave. Ugotoviti moramo namreč, kako bi lahko ta sistem spremenili. Pri tem pa se moramo upreti na dejstva in biti moramo povsem objektivni. No, naj povzamem nadomestila ne bi smela biti uspodbuda uh, eh, za uh, nekdanje nosilce političnih funkcij, da se ne zaposlijo ponovno. In tudi nadzor in pa pregledi uh, morajo biti okrepljeni zato, da bi okrepili verodostojnost samih nadomestil. Torej še enkrat najlepša hvala, hvala vsem ki ste sodelovali v pripravi, eh, pri pripravi te študije, pa tudi pri objavi študije. Mislim, da imamo sedaj trdne temelje eh, za to, da nadaljujemo razpravo o začasnih nadomestilih in seveda bomo prosili tudi komisijo, eh, da predstavi svoje stališče o tem, kako pomembno se jim zdi to ali so razmišljali o reformi sistema na splošno in sedaj, ko imamo zelo jasna priporočila uh, v tej študiji, uh, me zanima tudi, kateri bodo naslednji koraki. Kaj komisija načrtuje? Hvala lepa. Ja, möchten Sie Stellung nehmen, dann würde ich den Kollegen das Wort. No, uh, potem bi dala sedaj besedo kolegoma, da odgovorite na uh, ta prispevek poročevalca. Mi bi posebej radi poudarili in to je rekel tudi Kristof, da potrebujemo dejstva, moramo pa biti tudi ustvarjalni. Veliko um, zanimivih primerov um, in izkušenj smo že dobili iz različnih držav članic. Um, določene države so spremenile, reformirale uh, te sisteme začasnih nadomestil na pozitiven način, tako da je to bolj usklajeno s potrebami. So pa sprejele tudi uh, ideje, naprimer o svetovanju. Um, nekdanjih politikov, eh, da se jim pomaga pri eh, iskanju nove zaposlitve. Morali bi tudi bolj poglobljeno um, proučiti, kakšne so izkušnje v državah članicah, če bi želeli vzpostaviti kakršen koli nov sistem za evropske inštitucije. Hvala. Sedaj pa bi kar takoj dala besedo Evropski komisiji prisrčno pozdravljam gospoda Pinjotija in gospoda Frejeja in v imenu generalnega sekretarja gospoda Lindorfa povejte nam, prosim, v uh, katerem uh, okviru je bil parlament uležen pri uh, uredbi 2016 skozi 300. Kdo izmed gospodov bi rad prostovoljno odgovoril? Um, Hvala. Tukaj imamo posebnost. Uh, uredba sveta iz leta 2016 temelji na določbi iz pogodbe, ki ne predvideva uh, pravice do pobude komisije. Uh, svet to sprejme po lastni pobudi in brez posvetovanja z Evropsko komisijo ali Evropskim parlamentom. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Kar se tiče pa drugih pravnih instrumentov, ki so se omenjali v študiji eh, ali pa strani eh, kolegov, vi bolje veste od nas, eh, kakšna je pravna podlaga in kako deluje ta postopek. Še kakšen drug komentar v zvezi s to študijo? schauen peinlich berührt auf den Tisch. <laughs> Kollege Sabermann. Kollege Sabermann, Sie, Sie mir nerodno. Going to be interesting, but I thought. Eh, vedel sem, da bo to eh, zanimivo. Sam sem študijo kar nekajkrat prebral. In mislil sem, da ne bom presenečen na tem sestanku. Eh, ampak sem, moral bi bolje vedeti. Mislim, da govori v imenu več sto milijonov ljudi. E, če rečem, da je to neverjetno, tukaj ne krivim komisije, niste vi krivi za to, nikakor ne. Ampak dejstvo, da ne moremo ničesar narediti, e, da nobeden tukaj v dvorani ali pa v stavbah komisije v Berlejmonu ne more ničesar narediti v zvezi s tem. To je grozno. Upam, da več kot samo pet ljudi spremlja tole zasedanje. Kaj ti res je neverjetno, da je tako, če je to odgovor, ki smo ga dobili danes, potem uh, prav, ampak uh, zelo težko odgovarjam na vprašanja novinarjev, ki jih ta tema zanima. Moram jim reči, veste, oprostite, mi smo sprožili to zadevo, ampak odgovor je, da ne moremo ničesar spremeniti. Dobro je, da je prišlo leta 2016 do reforme, da so stvari pregledali, tako da eh, vse skupaj ima vsaj malo smisla. Eh, Naprimer, eh, ko zdaj obdobje za začasna nadomestila traja od šest mesecev do dve leti. No, ni se ukrepil nadzor, ampak vse skupaj je mogoče postalo malo jasnejše. Študija je pokazala na številne pomankljivosti sistema, eh, ampak očitno ne bomo dobili odgovora na to. Mm, žal mi je. Kolega Tarant. Hvala. Hvala gospodu Blumarerju in gospodu Demkeju, ki sta pripravila to dobro raziskavo o pomembni temi. E, ne strinjam pa se s e, popolnim pesimizmom gospoda Sarvame, e, ko gre za 500 milijonov evropskih prebivalcev. Nekaj pa vendarle lahko naredimo lahko razpravljamo o tem poročilu in kaj predlagamo. In uh, lahko potem pridemo do džentlmenskega dogovora. E, eh, naprimer, da nobena inštitucija ne vtika nosu v zadeve druge inštitucije. Ampak glede na uh, to, da takih džentlmenov eh, še nisem videl. Eh, dvomim, da sploh obstajajo. Lahko tudi sebe kot parlament eh, pokritiziramo in kaj spremenimo. To pa lahko naredimo in takrat bomo imeli tudi moralno utemelitev za to, da kaj zahtevamo tudi od drugih, od komisije, od računskega sodišča ali pa samega sveta. In naj predstavim dva primera, ki sta res eh, smešna. E, mogoče tudi tega niste hoteli razlagati novinarjem. V Estoniji, v državi, ki jo najbolj poznam, smo pred kratkim e, volili predsednika, vodjo države. E, šlo je za nekdanjega člana računskega sodišča oziroma članico. In e, kot e, smo izvedeli, je dobila šestletno prehodno obdobje, zato ker je postala eh, predsednica revne države. Ampak eh, saj ni brezposelna <clears throat> biti predsednik, to je ja dobro delovno mesto in mislim, da bi kakršenkoli ukrep eh, v tej smeri, kot je bil predlagan, moral takoj prenehati. In, uh, 28 eh, članov računskega sodišča je eh, prišlo na letno predstavitev in njihova edina naloga je bila, da so ploskali gospodu Leneju. Potem naslednja stvar, eh, to so komisari. E, no. e, če si bil komisar, pa e, potem ta funkcija preneha. E, je to kot eh, neke vrste ohlajanje. In vaš dohodek se v tem primeru zniža. Mnogi komisari, predvsem iz vzhodnih držav članic, eh, tega potem ne prijavijo, mm, tudi če od njih to zahteva parlament, komisija potem ne odgovori, vsaj ne vsebinsko. In mogoče tega denarja ni tako veliko, ampak eh, vseeno gre za kršitev pravil, ki si jih je komisija sama zastavila. In pravne službe so me prosile naj. Eh, o tem spregovorimo v odboru za ustavne zadeve v parlamentu. Eh, nekdani komisar je vodil oziroma nekdanja komisarka je vodila ta eh, odbor, eh, pa je to prošno ignorirala. Mislim, da ne bi smeli ignorirati takih vprašanj. To nas včasih res spravlja v zadrego, ampak treba je stvari rešiti. No, res nisem tako pesimističen kot gospod Sarvama. Eh, seveda bo eh, velika naloga, če bomo želeli kaj spremeniti. Ampak eh, Evropski parlament je lahko na nekaj ponosen. Naša, naše začasno nadomestilo je dokaj razumno, plačuje se mesečno, do takrat, ko nekdani poslanec ne najde nove službe. v mojem nacionalnem parlamentu, pa se to dogaja na veliko bolj eh, zlobne načine. Če, na primer, pride do premešanja vlade, pa se nekdo vrne v parlament in potem nadomesti eh, eh, nekoga drugega, manj pomembnega poslanca, Eh, potem ta začne prejemati uh, denar, uh, ampak potem po, novem, po novih premikih vladi pride mogoče nazaj, pa tega denarja ne vrne. Which, uh, uh, Gospod Von. To je res zelo zanimiva tema in bo aktualna uh, še. Eh, nekaj časa v Združenem kraljestvu, predvsem po marcu 2019. Eh, verjetno se bo tisk zelo osredotočal na ta začasna nadomestila, ehm, ki jih bomo dobili poslanci Združenega kraljestva, potem, ko bomo zapustili Evropski parlament. Rekli ste, da ni bilo veliko raziskav narejenih na eh, to temo. V glavnem se je posploševalo. Ehm, Na osmi strani ste rekli, eh, da ni toliko finančne negotovosti, potem ste rekli, da eh, se izplačuje ta nadomestila za različne namene, ne pa za zagotavljanje finančne gotovosti. Po letu 2014 so kolegi, ki niso bili izvoljeni, res imeli težave pri iskanju nove službe znašli so se v hudi finančni negotovosti. In mislim, da ne bi smeli posploševati stvari. Eh, gotovo bodo obstajali tudi ljudje, ki eh, bodo imeli naprimer samo petletno pogodbo, tako kot mi, eh, in ko se jim bo iztekla, bodo v težavah. Poglejmo tudi številke na naslednjih straneh. Pri nas številke niso tako velike oziroma to obdobje ni tako dolgo kot drugot. Eh, včasih se res veliko osredotočamo na politike, ampak mogoče bi se morali osredotočiti tudi na eh, druge organizacije in eh, druge člane. In mislim, da bi morali biti previdni, preden potegnemo kakršen koli zaključek iz tega. Seveda pa je treba um, zagotoviti, da se uračunajo ta začasna nadomestila. Vi ste vprašali, ali sploh potrebujemo ta nadomestila. Mi ne postavimo tako radikalnega vprašanja, ampak če eh, znova, eh, bodi si zasebno, bodi si javno zaposlitvijo, je to treba nekako obračunati. V Nemčiji imamo ta sistem tu ga nimamo. Tu moramo pomisliti tudi na pokojnine. To so ljudje, ki so um, 30-40 let v javnih funkcijah in imajo seveda tudi velike um, obsežne pokojninske pravice. In zato je to treba ustrizno obračunati. In gospod Ciler bo to moral upoštevati tudi v razrešnici. Uh, Vidim, da so tu pred, trije predstavniki komisije in nihče nima nič povedati, to si bom seveda zapomnila. Za ugled Evropske unije je to zelo škodljivo. Um, ne moremo se zanesti na to, da se to ne bo zvedelo. Zakaj se stvari um, um, odvijajo tako in zato kaj se ni poskusilo najti nekega soglasja z Evropskim parlamentom, ko bi potem lahko tudi utemeljili, da smo to storili iz tih eh, razlogov. Komisija je pripravila osnutek, eh, prav gotovo eh, komisija pripravila ta osnutek, svet ne pripravlja tih osnutkov in tudi drugače nas eh, se z nami posvetujete pri vsaki malenkosti, v tem primeru se pa niste. In to prav gotovo škodi Evropski uniji in bo imelo tudi posledice. To mi je zelo žal in se jezim, da eh, bodo potem brali v časopisih, da dobimo, ne vem, 300 tisoč evrov eh, začasnih nadomestil. Eh, sedaj pa uh, se je vendarle gospod Lindar usmilil. Hvala. Torej, pogodba je takšna, kot je. Komisija ni pripravila predloga in komisija kot institucija tudi ni um, blagoslovila uh, osnutka, ki bi ga potem uh, obravnaval svet. Zato je težko sprejeti očitek, da je komisija, da kaj skriva ali da je nepregledna. Dobro, umikam ta očitek, ampak koga pa iz sveta lahko povabimo in, vpraš, in kdo pa je v svetu za to pristojen? Ne morem um, vam poročati, kakšen je potek v svetu, ampak verjetno igra predsedstvo pomembno vlogo v tem kontekstu in na osnovi razprav v delovnih skupnih sveta je predsedstvo verjetno potem prevzelo pobudo za spremembo. Ali vas smemo prositi naslednje? Želimo se pogovoriti z osebami, ki so to predložile in zato prosimo komisijo za pomoč. Hvala. Želimo identificirati ljudi, s katerimi se lahko pogovorimo o teh zadevah. In lepo bi bilo, če nam pri tem pomagate. Če nam ne boste pomagali, eh, nam bo, eh, bomo žalostni zaradi tega. To si bom zapisal in vam ustrezno odgovoril. Samo dopolnilo. Eh, komisija je sprila drugo pobudo in sicer spremembo kodeksa ravnanja komisarjev. Predsednik Juncker v govoru o stanju v Uniji v septembra je predložil in napovedal to pobudo. Komisija je to v bistvu že sprejela in sedaj čaka na mnenje sveta. Eden od pomembnih elementov spremenjenega kodeksa je podaljšanje tega obdobja mirovanja od 18 na 24 mesecev za komisarje in tudi študija oziroma prosojnica, ki je bila pokazana, tu ne drži. Na predsednika se je to podaljšalo tri, na tri leta tam, kjer je komisija imela možnost kaj storiti, je tudi sprožila tako pobudo in tudi o tem obvestila parlament. Res je. Um, podali smo tudi še veliko dodatnih predlogov. Sedaj pa dobi besedo predstavnik civilne družbe in sicer izjemoma zaradi pomembnosti te teme in sicer nekdo iz um, Friends of Transparency. Hvala, hvala za povabilo in hvala, da smemo spregovoriti na tej seji. Z našega stališča je najpomembnejše to, da se izognemo na vzkrižju interesov. Takrat, ko uh, javni uslužbenci, uh, ki jim preneha mandat, dobijo novo funkcijo. Januarja letos smo objavili študijo in analizirali karjerno pot vseh članov Evropskega parlamenta in komisije, ki so delovali v zadnjem mandatu in so zapustili eh, ti dve evropski instituciji. Um, ehm, karjerna pod 500 ljudi uh, je bila naslednja, približno tretjina jih je ostala na javnih funkcijah, eh, na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni. Ena tretjina približno jih zapusti delovno silo ali pa v njih nismo našli nobenih informacij glede njihove sedanje službe. Uh, ena tretjina pa jih poišče novo službo in v tej tretjini jih 30 odstotkov, 30 odstotkov eh, članov parlamenta je zdaj registriranih eh, pri neki eh, organizaciji, ki je tudi na seznamu lobistov EU. Torej obstaja kar velika nevarnost na vzkrižja interesov, ko ljudje zapustijo svoje funkcije. Imamo to obdobje mirovanja za številne javne funkcije funkcije, nimamo pa nobenih omejitev uh, za uh, zaposlitev uh, po prenehanju mandata. In to je čudno. Mm. Naprimer, za osebje take omejitve veljajo, če naprimer preneha funkcija nekomu asistentu ali pa zaposlenemu v parlamentu, ima določene omejitve. Um, zdaj se člane parlamenta prosi za obvestilo o tem, uh, kakšno novo službo um, so dobili po koncu mandata, ampak ne vem, če to deluje v praksi. Vidimo tudi, da je tu ključni element uh, naslednji. Prihaja do konflikta interesov. Uh, naprimer, ko nek nekdani poslanec se zaposli v sektorju, uh, Eh, ki ga je prej nadzoroval. Eh, potrebujemo tudi neodvisen etičen nadzor. To je res za vse evropske institucije. Trenutna situacija pa je takšna, da eh, si institucije same nalagajo pravila glede začasnih nadomestil in tudi nadzorujejo to, ali se pojavi kak etičen problem. In uh, trenutni komisarji nadzorujejo svoje predhodnike oziroma nekdanje komisarje in odločajo o tem, ali lahko ti prevzamejo nove funkcije. V Evropskem parlamentu pa sploh ni nobenega nadzora v tem trenutku. Nekateri mednarodni primeri, ki jih kaže študija, nam dajo lahko idejo o tem, katere elemente bi bilo treba upoštevati pri oblikovanju pravil. Naprimer, kanadsko pravilo pravi, da Eh, eh, tisti, ki je bil na javni funkciji, ne sme zamenjati strani, potem ko funkcijo zapusti. Eh, in v Nemčiji imamo tak primer, nekdani kancler je v takem položaju, odobril je nek plinovod, Eh, in potem, eh, ko mu je prenehal mandat, je začel delati za tisto podjetje. Eh, ne vem, če Evropski parlament res ne more nič storiti. Lahko vsaj opozarja na situacijo, lahko zahteva spremembe. In ehm, tudi v statutu za člane bi lahko določene stvari uredili ali pa v poslovniku. Tam so mogoči določeni mehanizmi, s katerimi bi situacijo lahko izboljšali. Eh, dober sistem v parlamentu eh, pa je mm, ta, eh, namreč, da je dolžina začasnega nadomestila vezana na dolžino mandata. Ehm, in nekaj, česar parlament nima, druge inštitucije pa imajo, da če se zaposliš v zasebnem sektorju, se ta znesek, ki ga prejemaš, potem oduzame od začasnih nadomestil. Hvala. Ja, danke schön. Wir warten. Hvala lepa. tristo dvesto šest dva tisoč torej čas trajanja izplačevanja začasnih nadomestil torej mislim, da je po zadnjih volitvah prišlo do um, nekih uh, tudi uskladitev med poslanci in bivšimi komisarji, ampak treba si je ogledati tudi, um, kako je to v državah članicah. In pravzaprav je zelo škoda, da se je sprejel tak sklep. In mislim, da um, nas tu čaka še pomembna naloga. Kolega Savama. Ali želite še kaj povedati v zvezi s eh, študijo? Um, ja, zelo kratko. Eh, sam se tudi strinjam s tem, da bodo prej ali slej vsaj določeni elementi eh, te uredbe povzročili negativne učinke. Zakaj se to ni zgodilo do zdaj? Zato, ker je. Mm, interes za začasna nadomestila tako nizek. Ampak eh, tega interesa bo vse več, ljudje bodo analizirali eh, regulativni okvir, spraševali se bodo o legitimnosti eh, teh izplačil in začeli bodo kritizirati sistem. O tem smo um, skoraj prepričani. Kar pa se tiče finančne negotovosti, naj še o tem nekaj povem. Uh, Eh, seveda obstajajo politiki in pa javni uslužbenci, ki se eh, soočijo z eh, finančno negotovostjo potem, ko zapustijo svojo funkcijo. Malo je raziskav na to temo, ampak obstoječe raziskave pa v glavnem pridejo do zaključka, da se s finančnimi težavami sooči le malo uslužbencev. In v naši študiji smo podali tudi predloge v zvezi s tem. Eh, vedno bo obstajal kdo, ki bo naletel tudi na finančne težave, to je res. Ampak zakaj ne plačevati eh, teh začasnih nadomestil samo, če obstaja potreba za nje? Zelo težko pa je utemeliti cel regulativni okvir eh, na podlagi argumenta, da vsi potrebujejo Eh, začasno nadomestila, ker so v finančni negotovosti in to je problematično. Kolega Sarvama, izvolite. You, Hvala, gospa predsednica. Nekaj stvari bi povedal uh, kot povzetek. Naj, najprej popravim gospoda Taranda, uh, zelo redko ga moram popravljati. Uh, Eh, ampak eh, tokrat pa je temu tako. Um, tudi Transparency International bi rad to povedal. Uh, nisem pesimist, sem pa jezen v zvezi s tem. Hvala, gospod Tarant, ker ste rekli, da vendar lahko nekaj naredimo. Mi v parlamentu lahko uh, popravimo tisti sklep iz leta 2005. Ampak tukaj ne gre za raketno znanost. Uh, vsaj 90 odstotkov evropskih državljanov prepozna nekaj napak, ki še vedno obstajajo. Naprimer, prvi dan potem, ko končaš mandat tukaj, ko zapustiš svoje delovno mesto v Evropskem parlamentu. Naprimer, če dobim novo službo, eh, ker mislim, da ne bom ponovno izvoljen in če me plačujejo za to novo službo od prvega dne naprej, ko sem zapustil parlament, zakaj bi moral sedem ali osem mesecev ali celo leto ali še več eh, dobivati začasno nadomestilo, glede na to, kako dolgo sem bil poslanec. To lahko popravimo, to je res. Ampak eh, to je samo ena stvar. Bolj pa me skrbi naslednje. ni dovolj preglednosti v primerih, ko naprimer gre za komisarja, ki je bil na funkciji nekaj mesecev ali pa v kateri drugi instituciji, ko je nekdo bil zaposlen leto ali dve, pa še vedno po preteku funkcije eh, prejema tudi na 100 tisoč evrov. In to mora nekdo popraviti. Parlament tega ne more spremeniti. Gospod Von, do neke mere se strinjam z vami. Ni tako lahko, da si politiki najdejo eh, novo službo po prenehanju funkcije. To je res. Dosti krat se to zgodi, ampak eh, ni situacija enaka za vse. In obstaja tudi primer v eni od institucij, ko je nekdo brezposelen že dve leti, eh, potem ko je zapustil Luksemburg. Obstajajo taki primeri. Ampak treba bi si bilo ogledati regulativni okvir in ga zakrpati eh, tam, kjer je to potrebno, popraviti napake. Potrebujemo tudi jasen regulativni okvir, ki bo temeljil na dejstvih. Hvala. Sorry, Samo en stavek. Eh, popolnoma se strinjam eh, s tem, kar je bilo povedano. Poznam nekaj primerov, kjer je bilo res težko najti novo delovno mesto. Ehm, niso dobivali nadomestila za brezposelne ljudje, ki so bili člani parlamenta dva ali tri mandate. Ehm, in to je res težko. Zame pa je pomembno še nekaj. Potrebujemo najboljše in najboljše. Eh, to je res tudi za uslužbence Evropske unije. Iz številnih držav članic ni bilo zainteresiranih kandidatov, zato ker plače tukaj niso bile tako privlačne kot doma v njihovih državah. Eh, poleg tega eh, imamo tu probleme z nastanitvijo, z družino včasih in tako naprej. Treba je upoštevati obe strani in eh, pripraviti moramo eh, neke vrste privlačne pakete za ljudi, eh, da bodo prišli na te pomembne položaje. Se pa strinjam, da mora celoten cikl in proces ostati pregleden. Zdaj obravnavamo cestni oziroma prometni svežen, eh, ko želimo zagotoviti eh, preglednost za vse vidike, varnost na cesti eh, in tako naprej. In tako preglednost bi morali zagotoviti tudi za osebe na visokih položajih. Mislim, da bi morali organizirati postopek s katerim bi zagotovili, da bodo ti ljudje plačani pošteno um, in ne preveč in ne premalo. Hvala. Ja, Hvala lepa. Mislim, da moramo pripraviti seznam, kaj je treba storiti in da moramo razposlati ta seznam. In mislim, da so nekatere točke take, da jih je treba nujno urediti in Naberli bomo konkretne primire in vas vprašali, kako zakon to ureja. Hvala za to študijo, ki je zelo zanimiva. Hvala tudi za predstavitev študije. In s tem prehajamo na zadnjo točko danes do povdan in sicer kratka predstavitev posebnega poročila številka 15 2017 o predhodnih pogojenostih in rezervi za smotrnost poslovanja na področju kohezije. To je zelo zanimivo poročilo. In gospod Balko je že tu in bo predstavil eh, to poročilo. Hvala. Da bi um, izdatki za kohezijsko politiko 2014-2020 bili bolj usmerjeni v rezultate, je zakonodaja uvedla dva instrumenta, predhodno pogojenost in rezervo za smotrnost poslovanja. V reviziji smo ocenili, ali sta ta dva instrumenta bila učinkovito uporabljena za boljšo uporabo kohezijskih sredstev v tem programskem obdobju kar zadeva pogojenost, smo ugotovili, da je to prava inovacija in da eh, nudi soliden okvir za ocino eh, pripravljenosti držav članic, da izvršuje sklade EU od začetka programskega obdobja. Vendar eh, pri oceni se ni v celoti upoštevalo znanje, ki ga imamo iz drugih kontekstov, naprimer Evropski semester, informacije, ki jih zbira generalni direktorat ali tudi, ki jih pridobivajo z dejavnostmi spremljanja. Zato prihaja tudi do nekonsistentnih ocen, mogoče tudi zato, ker te ocene niso dovolj stroge pri potrditvi samo ocen držav članic. Del problema je tudi, da je kriterij, ki ga vsebuje uredba o skupnih določbah, da se oceni, ali so izpolnjeni predhodni pogoji ali ne, da je ta določba, določba razmeroma splošna in dovoljuje velik manevrski prostor za inter, interpretacije. In razen tega je tudi vprašljivo, kolikšne so spremembe, ki jih to povzroča potem um, v praksi. Um, Eh, torej približno 700 akcijskih načrtov, o katerih so ki so jih predložili države članice, ni, eh, so bili popolni. Komisija, naprimer, ni bila v stanju, da začasno ustavi program eh, plačila, če pogoji niso bili izpolnjeni ob začetku programa. Um, in sicer takoj, ko se sprejme operativni program, je treba sploh počakati na ocino um, rezultatov, preden se uporabi ta instrument začasne ustavitve plačil. Um, Pri vsem tem gre seveda za boljšo uspešnost in učinkovitost programov in za to naj bi poskrbila rezerva. Vendar ta rezerva ne zagotavlja rezultatov, ki smo si jih pričakovali. Temeli predvsem na izdatkih in na rezultatih. Torej, in ponavadi eh, prihaja do prerazpodelitve sredstev med operativnimi programi v državi članice, članicah. Potem eh, začasna ostavitev plačil ali finančne korekcije v primeru neuspešnosti so sicer korik, eh, korak v pravo smer, vendar tudi tu vladajo omejevalne okoliščine in potem se ne dosežejo rezultati, ki bi si jih želili. Mi smo pripravili, tudi, smo pripravili tudi priporočila za obdobje po letu 2020, eh, če bi se ta dva instrumenta ohranila. Treba ju je ukrepiti tako, da bosta lažje prispevala k bolj učinkovit pri uporabi sredstev za kohezijsko politiko. Prva priporočila se nanašajo na um, predhodno eh, pogojenost. Predlog za obdobje 2020, torej. Te pogojenosti je treba razviti kot inštrument za oceno pripravljenosti držav članic za izvrševanje sredstev iz programov in treba je odpraviti prekrivanja in ohraniti samo pogojenosti, ki eh, vplivajo na, eh, na doseganje ciljev. Eh, potem treba je določiti jasne kriterije za oceno z merljivimi cilji, torej kaj je treba doseči in potem treba je zagotoviti izpolnjevanje teh pogojev v celotnem programskem obdobju in zadnje priporočila se osredotočajo na rezervo za uspešnost in komisija naj bi iz tega naredila bolj eh, v rezultate usmerjen instrument, tako da bi bilo več denarja za dobre programe. In eh, riba se pri tem eh, učiti predvsem iz preteklosti in treba je nagraditi uspešnost in izvajalci morajo dokazati, kaj želijo doseči z dodatnimi sredstvi in treba je uporabiti tudi ustrezne eh, indikatorje um, in um, še zadnja stvar. Treba je pregledati eh, pogoje za začasne ustavitve plačil in za popravke, tako da bo neuspešnost um, lažje ugotoviti in tudi um, se odzvati na to, če taki ukrepi niso uspešni. In sedaj dobi besedo predstavnica komisije. Hvala, gospa predsedujoča, gospi in gospodje, poslanke in poslanci, dragi člani Evropskega sodišča. Um, komisija pozdravlja posebno poročilo Evropskega sodišča o um, predhodnih pogojenostih in rezervo za smotrnost poslovanja. Um, um, ta dva instrumenta sta skupaj z drugimi instrumenti eh, spodbujala k boljši porabi sredstev v okviru kohezijske politike. Predvsem so države članice morali videti, kakšni so cilji pri načrtovanju programov. Oba instrumenta naj bi bila okrepljena. Eh, po letu 2020, če boste ohranjena in to priporočilo sprejema komisija, vendar želi, pa, želi povdariti, da ne moremo um, že sedaj zauzeti stališče do tega, kaj ti odvisno bo od zakonodajalcev, ali bodo instrumenti ohranjeni ali ne predhodne pogojenosti. To je inovacija v kohezijski politiki. Eh, gre za sektorsko specifične in horizontalne ukrepe v okviru strukturnih skladov. In um, ti predhodni pogoji so imeli široke posledice in sicer so prispevali k eh, boljšemu okolju za investicije v EU in komisija je marca eh, izdala eh, delovni dokument o predhodnih pogojih. Eh, v okviru sklada za strateške naložbe. Torej, v državah članicah gre predvsem za strukturne spremembe, za politične reforme, vključno z tistimi, ki so vizane na priporočila za posamezne države v okviru evropskega semestra. 36 takih pogojev je v zvezi z skladi, eh, sedem jih je splošnih in so povezane s horizontalnimi vidiki izvajanja programov, kot naprimer javna naročila, državna pomoč in 29 tematskih eh, predhodnih pogojev, ki so povezani s sektorskimi um, um, vprašanji um, tri četrtina teh um, predhodnih pogojev je bilo izpolnjenih v času sprejetja programov. In uh, rečeno je že bilo strani predstavnika računskega sodišča, e, če 700 akcijskih načrtov je bilo pripravljenih. Um, um, um, torej, če ti pogoji niso izpolnjeni, lahko komisija ustavi plačila, vendar samo dva odstotka akcijskih načrtov eh, je neizpolnjenih, sta neizpolnjena. V naslednjih tednih bo komisija pripravila zaključno mnenje o teh akcijskih načrtih in ogotovila, ali bo ustavila ta plačila ali ne. Sedaj pa um, o. Um, okviru uspešnosti in rezervi. Um, to je povezano s tehnično pomočjo in MSP gre za eh, finančne indikatorje in indikatorje rezultatov, ki eh, naj bi dosegli do leta 2018 in cilji, eh, ki jih je treba doseči do leta 2023. Um, torej, 2019 bo komisija prvič ocenila doseganje teh ciljev in potem bo uporabila eh, torej to rezervo, torej 6-odstotna dodatna, dodeli, dodatna dodelitev sredstev. Pri neizpolnjevanju pa je možno tudi zmanjšati sredstva. 25 bomo potem izvedli naslednjo oceno in v primeru zelo nizke uspešnosti bo to vodilo do finančnih popravkov. Ehm, ocena 2019 bo izvedena kot prioriteta. Such, uh, indicator... Takšni indikatorji so pod vplivom um, upravljalcev teh programov in če um, imamo merljive cilje, um, ki se dosežejo, um, je naš cilj, da se to tudi nagradi razen tega eh, imajo um, upravljalni organi možnost, da se osredotočijo na glavne cilje in da um, opravijo naprimer tudi analizo investicijskih potreb um, in da uporabijo tudi še druge kazalnike um, in se na ta način ugotovi, ali ti programi prispevajo k rasti in zaposlovanju. Uh, to je vse povezano seveda tudi z eh, ekonomskim upravljanjem v EU. Vaše pripombe so na vsak način na mestu. In um, na vsak način bomo tudi pri našem nadaljem delu upoštevali ugotovitve računskega sodišča. Hvala. To je res zelo dobro in tudi zelo kritično poročilo, ki kaže, da pravzaprav tu sklepamo o norih zadevah, ki se potem ne izvajajo. Pravzaprav me zelo skrbi, če se tu osrednji deli zakonodaje ne izvajajo. Moram reči, da bomo morali še se pogovoriti o tem naš poročevalec, gospod Perinski, ki dobi besedo. Hvala. Ne vem, koliko časa nam je še na razpolago, zato bom poskusil biti čim krajši. Eno minuto. 45 sekund po vaši pripombi. Želim se osredotočiti samo na eno eh, splošno zadevo. Včeraj smo uh, imeli eh, v gostih komisarko Tyson in razprava je bila potikala o izvrševanju skladov. En ena od ugotovitev komisije je bila, da so predhodne pogojenosti eden od dejavnikov, ki vodijo do um, zakasnjevanja, do zakasnitev pri izvrševanju. To, um, to je mogoče horizontalne narave, ampak mislim, da se moramo res osredotočiti na kritične kriterije. Ali predhodne pogojenosti in rezerva za smotrnost poslovanja res olajšajo in pospešujejo izvajanje. In eh, kratek odgovor na to je ne. Nisem pripravljen zavrniti um, nadaljevanje teh režimov v naslednjem programskem obdobju, ampak tako, kot ste sami omenili. In tudi deli mnenje iz poročila, ki je provokativno, s tem se strinjam, se pravi, da je treba resno preveriti ali in v katerem obsegu naj ohranimo ta pristop. Tu se nanašam na eh, dve poglavji 39 in 71 iz tega poročila, kjer je jasno povedano, da predhodne pokojenosti niso direktno privedle do boljšega izvajanja. 72 pa se sklepa, da uh, ta rezerva 14 do 20 ni bila dosti bolj uspešna kot e, inštrumente, ki smo jih uporabljali prej, v prejšnjih programskih obdobjih. Seveda pa moramo upoštevati tudi še druga vprašanja, čeprav se mi zdi, da nimamo dovolj časa, da bi se vanje poglabljali. Pričakujem si od komisije in tudi od računskega sodišča, da se mogoče tudi pisno nadaljuje razprava o tem. Mislim, da zaradi sistemskega pomena tega poročila ga bomo na vsak način dali še enkrat na dnevni red. To je pomembna stvar. Ne izvajanje pogojenosti ali to govori proti pogojenostim ali proti izvajanju. Verjetno proti izvajanju kaj ti vključitev pogujev je pravzaprav pomemben mejnik, če bi se tega držali. Ali se vam zdi možno izvajati te pogoje po oceni, ki ste jo sedaj um, podali? Uh, course, uh, this... To je seveda zelo pomembno vprašanje, gospa predsedujoča zdi se mi pomembno, da tako kot ste poudarili na začetku uh, vašega, uh, vaše pripombe, torej, da je ta, to poročilo provokativno in to je poudaril potem tudi še gospod Pirinski. Mi bomo seveda nadalje spremljali to uh, zadevo in pri tem uporabili tudi vaše komentarje. Želim vas prepričati o tem, da bomo, ne bomo kritični samo v tem poročilu. Pripravljamo naprimer poročilo eh, o trajnosti, potem o poenostavitvah, zato bom jaz pristojen. Zdi se mi tako, kot ste povedali na začetku, Ja, da, je moj odgovor na vaše vprašanje. S tem smo na koncu tega, te točke na dnevnem redu, vendar se bomo na to še vrnili. Ob 14.30 uri eh, se dobimo spet k predstavitvi, um, um, k predstavitvi um, poročila o Grčiji. Thank you.